Ja, kolegin, kolegin. Kolegice in kolegi. Begin, Sie... Lahko začnemo, če se vsi strinjate. Nekaj vas je že prišlo, predvsem pa so tukaj gostje. Vse vas prisrčno pozdravljam na današnjem sestanku. Dnevni red ste dobili. Tudi nisem dobil nekih eh, želja glede sprememb dnevnih, dnevnega reda, tudi sam nimam nobenih predlogov sprememb, imamo dovolj časa, tako da lahko temeljito razpravljamo, nimamo tudi nobenih posebnih sporočil. Zapisniki. Tukaj tudi ni bilo pripomp, tako da so zapisniki sprijeti, potem pa smo pri razveljavitvi direktiv 2004-8-ES e in 2006-32-ES e in energetska učinkovitost. Tukaj bomo govorili o dveh eh, zadevah. Najprej bomo govorili o presoji vplivo in o vprašanjih, ki smo jih postavili komisiji. K tej točki pozdravljam gospoda Haclo, ki se nam je ponovno pridružil, da še enkrat razloži posamezna zadeve oziroma da odgovori na vprašanja, ki smo jih postavili v drugem delu pa bomo v sodelovanju z nekaterimi strokovnjaki, kot smo se dogovorili, obravnavali še eno vprašanje. Če se strinjate, dragi kolegice in kolegi, potem bi takoj predal besedo gospodu Hacno, ki nam bo podal nekaj uvodnih besed. Vsega ni treba ponavljati ampak eh, mogoče narediti uvod v to razpravo, potem pa bo do kolegice in kolegi dobili priložnost postavljanja vprašanja. Se strinjate, nišče ne ogovarja, potem bomo tako postopali. Gospod eh, Hodson, izvolite. Hvala lepa. Predsednik, mislim, da nima smisla, da še enkrat gremo skozi vse skupaj. Če danes govorimo o presoji vplivov, potem bi bilo dobro povzeti rezultate presoje vplivov. V presoji vplivov smo poročili celo vrsto potencijalnih ukrepov za zapolnitev vrzeli med tem, kam gremo in kaj bi bilo potrebno doseči, da bi dosegli cilje 20-odstotnega prihranka pri energetski učinkovitosti. Na osnovi kriterijev smo določili svežen ukrepov, ki so vključeni v direktivo o energetski učinkovitosti, s katero se ukvarjamo. Ocena teh ukrepov je, gre v tej smeri, da bomo prišli do cilja 20 odstotkov. Drugi kriterij je, v gospodarskem smislu morajo biti pozitivni, kar pomeni, da morajo pripraviti peljati do neto povečanja za 100 tisoč delovnih med, mest in 34 milijard evrov do dva, leta 2020 kot povečanje eh, BDP-ja. In zmanjšanje odvisnosti od uvoza zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti. Potem pa še imamo predlog v kombinaciji z trenutnimi 20-odstotnimi cilji za obnovljive vire in prihranke pri toplogrednih eh, plinih. Povečali te prihranke, kar pomeni, da ne bi to pripeljalo samo do druge poti, da dosežemo prihranek pri toplogrednih eh, plinu, kar je tako ali tako v programu. Ne bomo pa mogli priti do nekega dokončnega sklepa glede tega, kako bo to vplivalo na vpliv oglika oziroma CO2. -ja tako da bomo to bolj skrbno spremljali. Mislim, da lahko s tem eh, zaenkrat zaključim in eh, vas pozovem k postavljanju vprašanj, če jih imate. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo napravili uvod v našo razpravo. Zdaj pa prosim kolegice in kolege, ki imajo še kakšna dodatna vprašanja, da ta tudi postavijo. Kolega Pipa. Kolega Piper. Habe ich die Möglichkeit, dann nochmal dran zu kommen? Also ich fände es klüger, wenn man. Bom lahko še enkrat prišel na vrsto, boljše, da večkrat pridete na vrsto, pa da postavite svoje vprašanje kot ne. Razen, če bo neka velika gneža, ampak trenutno ni videti, da bi se vsi drenjali. Hvala, predsednik. To sprašujem tudi zato, ker smo dobili celo vrsto vprašanj, ki se nanaša na vprašanje komisiji. Hvala lepa, gospod Hodson, za to, da ste tako hitro odgovorili na naše vprašanje. Pojavilo se je še nekaj dodatnih vprašanj. Začel bi z vprašanjem osrednjega pomena. Vemo namreč, da svet eh, zavrača sprejem zavezujočega cilja prihrankov zaradi tega, kar je definirano kot vprašanje prihranek. Zato smo vas vprašali, ali ne bi bilo bolj smiselno, če bi kot Evropska komisija v tej direktivi podali svojo definicijo energetske učinkovitosti, če bi to definicijo bolj natančno opredelili. Tudi sami smo poskušali nekaj k temu prispevati in sicer s tem, da ne omenjamo kot da ne omenjamo samo absolutni cilj prihranka 368 valentov nafte, ampak smo poskušali opredeliti tudi, kako z večjo produktivnost energije pridemo na 104 tone na milijon bip, da bi tudi to bil bila možnost napreko relativnega cilja dosežemo neko definicijo prihrankov. Zdaj smo z mnogih strani slišali očitke, dobili pa nismo novenega pravega odgovora, tudi strani komisije ne. S tem relativnim ciljem v smis, bi radi argumentirali v interesu industrije. S tem bi dali prednost nekaterim panogam, saj bi dejali, da ne želimo doseči samo absolutnega cilja, ampak tudi relativni cilj energetske intenzivnosti, vendar pa mi nihče doslej ni mogel razložiti, mogoče bo to storil kdo tisti, ki nas tako kritizira, tudi komisija mi tega ni znala razložiti in sicer zakaj za relativnim ciljem prihranka cilj nekako omehčamo cilj 368 ekvivalentov, ki smo ga opredelili vsi skupaj. Zakaj gre tukaj za razvodenitev cilja? Imate še dodatno vprašanje ali naj prisluhnem odgovoru? Gospod Hodson, lahko takoj odgovorite. Hvala lepa, gospod Piper. V presoji vplivom smo poskušali preučiti poti do tega, kar smo definirali kot eh, prihaja nek 20 odstotkov definiran leta 2007. In to je definirano kot prihranek 20 odstotkov e-, energetske porabe v primerjavi z določeno projekcijo. Zato je vprašanje, kam gremo, ni bilo del presoje vplivo, zaradi tega, ker smo to zapisali kot eh, jasno izjavo. Vprašanje, ali bi morali ta cilj ponovno opredeliti v smislu intenzivnosti rabe energije. To je nekaj, kar ima seveda svoje mesto v politični razpravi in to bo tudi eh, tema razprav z dvema strokovnjakoma po eh, tem delu sestanka. Če želite moje mnenje, je, da je komisijski predlog, komisijski predlog eh, tam tega nismo zapisali in nismo sprejemali nekih sprememb ali formalnih odločitev glede tega, kar pa zadeva razvoj političnega razmišljanja, bomo poskušali prispevati, konstruktivno prispevati k eh, rešitvi in si bomo temeljito ogledati predloge v smislu energetske intenzivnosti, ampak doslej se s tem nismo ukvarjali. Hvala lepa. Vete, Um, sedi... Gospod Piper, še enkrat. No, zdaj ste se malce izognili uh, odgovoru. Zakaj ta relativni cilj ne bi pripeljal do 368 milijon ton, kot nam očitajo z mnogih strani? imate kakšne podatke glede tega, lahko izključite, da z našim relativnim ciljem ne bi prišli do tega cilja. Kam bi prišli z relativnim ciljem, je odvisno od dveh zadev. Prva je na kateri ravni boste postavili ta cilj, na kateri višini in na kateri višini bo BDP in poraba energije. Ne morete avtomatsko reči, kakšna bo stopnja porabe in kakšna, kakšen relativ bi temu ostri ustrezalo, zato ker je to odvisno pač od tega, kaj se bo dogajalo za porabo energije in za razvojem BDP-ja. Ali pa gospa Hol. Would it be correct to say that in other words? A to pomeni, če se izrazimo drugače, predlog komisije ostaje takšen, kot je, ker naj bi z njim dosegli 20 odstotkov prihranka in cilji energetske učinkovitosti, učinkovitosti tega ne bo do dosegli, zaradi tega nimamo eh, predloga glede energetske intenzivnosti v predlogu komisije. I'm not experiencing this debate entirely as being a debate about the impact. Ne zdi se mi, da razpravljamo o presoji vplivov. Purpose of the Commission's proposal is that it is based. Namen predloga komisije je, da temelji na analizi in ugotovitvi, da nismo na pravi poti, da bi dosegli cilje, ki smo se jih zastavili v sklepi sveta iz leta 2007 smo takrat imeli prihranek energije glede na projekcijo. In tam se nismo ukvarjali z intenzivnostjo. Zato naš predlog eh, je namen našega predloga, da se spet spravimo na pravo pot, da bomo dosegli teh 20 odstotkov. Claude Turmes. Add, uh... Seveda bi lahko Mm, tudi postavi nekaj vprašanj glede presoje vplivov. Ampak uh, moje vprašanje se nanaša na to gospoda Piperja in uh, ostale, ki so postavljali ta vprašanja. Če ne boste prišli k novim vprašanjem na odgovore komisije, to pomeni, da presoja vplival. ta intenzivna izmenjava vprašanj in odgovorov pomeni, da je osnova, na kateri temelji ta direktiva, da je to presoja vplivo in da smo gotovili, da nismo na pravi poti. Potem smo dobili nekaj predlogov. Večina teh predlogov bo pripeljala do mm, večje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Je to torej soglasje, ki smo ga sprejeli v tem odboru? Je to tista široka osnova za naše nadaljne razprave? Ja no, tukaj spredje ne bomo našli odgovora od komisije, ampak od tistih, ki so postavljali vprašanja. No, saj imam odgovor. Jaz, jaz še nisem dobil zadovoljivih odgovorov na vprašanja. Niti najmanj. Več vprašanj je ostalo odprtih, kot uh, tistih, na katere smo dobili odgovor. To je pač moje mnenje. Kolegica Ford je naslednja. Hvala lepa. Tukaj imam te številke, če se vrnemo na temo. komisija mi je posredovala številke, ki so v uvodnih izjavah. Če si pogledate energetsko intenzivnost eh, industrije v primerjavi z prihranki pri porabi energije v drugih sektorjih, potem ugotavljamo, da je neindustrijski del teh 368 milijonov ton v originalnem tekstu je bilo 269, zdaj 368, ampak v teh 269 eh, je dve tretjini je v 368, torej v neindustrijskih panogah. A to pomeni, komisija zdaj že prikimava, a to pomeni, da tri četrtine tega o čemer govorimo, prišle iz eh, prihrankov iz 269, ko pa govorimo o ukrepih energetske intenzivnosti, bi lahko se bolj osredotočili na industrijski sektor. A ne bi prišli do čisto enakega rezultata? Rešitve z tremi četrtinami in potem vzamemo še manjši del, kjer imamo vpliv industrije, ki bo še naprej naraščal, ampak eh, na drugačen način. Lahko komisija potrdi, da so številke, ki sem jih navedla v uvodnih izjavah, eh, prave številke, tako da lahko nadaljujemo razpravo na osnovi teh številk eh, in da bomo vsi vedeli, odkot te številke prihajajo. Hvala lepa, gospod Hudson se upravičujem, ampak eh, vaših uvodnih izjav še nisem prebral, ampak številka, ki ste tukaj omenjali, je številka, ki jo priznavamo. Je sicer 73 odstotkov, ne 75 odstotkov industrijskega sektorja. Hene. Kolega Henen. Imam še eno vprašanje. Kako lahko določamo cilje prihrankov vrčevanja? Ne, da bi upoštevali potrebe in izpolnjevanje potreb. Pred nami je več scenarijev, ne vzamem samo enega. Predstavljamo si in to še da smemo, da bo Evropa vse svoje modrosti sklenila da bo stopila na plin pri industriji in to bo vplivalo na ceno za potrošnike tudi pri prometu. Predstavljamo se velike investicije Evrope na področju železniškega prometa, zato da prenesemo tovorni promet na železnice, pa tudi več potniškega prometa, tako da bodo stvari začele delovati. Predstavljamo si tudi, da se bo evropsko prebivalstvo razvijalo naprej tako kot doslej. Potem je treba razmisliti o tem, ali bo Evropi uspelo sploh proizvesti potrebno energijo ob predvidenem razvoju. Gospod eh, Hodson, če želite, mislim, da to ni vprašanje glede presvoje vplivov tako, da. Ja, Claude Thomas hatte mich auch direkt angesprochen. Gospod Piper, še enkrat. Eh, Claude Thomas eh, me je nagovoril neposredno. Vse sem dejal, da imam še več vprašanj, ne samo eno. Vse skupaj še ni zaključeno. Tukaj imamo še nekaj dodatnih vprašanj. Gospod Holcen, vrnil bi se na četrto vprašanje na eh, skupno metodo izračuna, dejali ste, da ni predvidena neka skupna metoda izračuna oziroma da ni potrebna. Naj omenim študijo inštituta Fraunhofer. Naj vas opozorim na šesti člen eh, predloga eh, direktive. In sicer, če v štirih državah, eh, Danski, Nizozemski in tako naprej, zamenjamo hladilnike, pridemo v teh državah do čisto različnih rezultatov, kar zadeva prihranke. Ali komisija izhaja iz tega, da se v vsaki državi prihranki različno merijo? Hvala lepa, hvala gospod Piper za vaše vprašanje. Kar zadeva četrto vprašanje, smo dejali, da ne predlagamo uporabe kompleksne metode merjenja, ki smo jo poskušali razviti v direktivi o energetskih storitvah. Nismo želeli priti k odpravi meritev, ampak najti bolj enostavno metodo meritev, kjer pa nismo prišli do konsensa med državami članicami. Kar pa zadeva študijo inštituta Fraunhofer, videl sem povzetek te študije, same študije nisem prebral, ampak zaključek eh, je pravilen. Če si pogledate zahteve glede energetske učinkovitosti v Evropski uniji, imajo vse iste ukrepe, vendar pa so različne koristi pri doseganju ciljev. Tega si ne želimo, čeprav ne nameravajo pripraviti neke eh, skupne metode preračuna izračuna meritev. Na vsak način si želimo nek, nek eh, skupen način meritve, če pa države članice uporabljajo drugačno metodo, bodo morali to sporočiti komisiji in komisija bo dobila priložnost preveriti, ali je ta metoda vsaj tako ambiciozna kot tista, ki je predlagana v direktivi. Klappt jetzt? Ja? Zdaj deluje. Ich versuch's nochmal. Jetzt ist besser. Also, versuch's nochmal. Bomo še enkrat, eh, verjetno, ker prevečkrat izklapljam in klapljam. Pri 36 eh, gre za nasplošno za eh, potencijal prihranka. Izhajamo iz manjšega 368 milijonov ton, o tem smo že govorili. Naj navedem nekaj primerov. V prisoji vplivov glede načrta genske učinkovitosti za 2011 trdite, da eh, že 11 ukrepov k ekodizajnu prispeva k zmanjšanju 83 milijonov ton na leto. Potem pa imamo še druge ukrepe pri ekološkem dizajnu. Tukaj smo se dogovorili za razširitev na proizvode, upravniške proizvode. Tukaj imamo tudi skupno učinkovitost eh, stavb. Tukaj je komisija določila, da tam predlagala prihranek 96 milijonov ton do leta 2020. Smo že pri 179 milijonov ton v 2020 odgovore na vprašanje 36 pravite po konzervativnem izračunu glede dodatnega zmanjšanja za 117 milijonov ton. Če to konzervativno je to minimalno, lahko bi bilo še več. A, obstaja nevarnost, da bomo več prihranili, kot smo hoteli prehraniti. To bi me zanimalo. Vse bi bilo lepo. Ne razumem te matematike. Če imamo različne številke pri različnih točkah in to skupaj se še imamo, prijemo do višjih številk. V 36. vprašanju piše tudi, kakšne ovire lahko trgovanje z emisijami predstavlja za. KBK bedeuten, um, ehm, den, ja kar zadeva so proizvodno. Seveda moramo poznati ovire. Mogoče bi lahko gospod Hac na to tudi odgovorili. <clears throat> Prednosti programa Eco Design. Ključno. Z razširitve te direktive, na proizvode povezane z energijo. To je bilo ocenjeno na začetku. V naši oceni brez dodatnih okrepov lahko dosežemo prihranke 10 odstotkov do leta 2020. Tukaj smo vključili možne rezultate obih ukrepov. Velika težava pri v vsaki oceni ukrepov, da se ti ukrepi dopolnjujejo, ne, ne preprosto seštevajo. Naj dam primer. Najboljši način doseganja cilje glede stavb je uporabljati boljše rešitve za osvetlitev, za gretje, za izolacijo in tako naprej. Direktiva o ekodizajnu pa eliminira najbolj neučinkovite sisteme eh, gretja, razsvetljave in tako naprej. S tem prispeva k večji učinkovitosti. Tako da imamo dva različna ukrepa, ki pa se dopolnjujeta in spravljata na trg eh, boljše eh, rešitve, tako da jih ne moramo čisto seštevati. Skušali smo se izogniti pri pretiravanju pri oceni učinkov posameznih ukrepov in na osnovi izkušenj z pripravi presoje vplivov. So ukrepi, ki jih predlagamo v tej direktivi, kar zadeva obveznost energetske učinkovitosti pripeljalo do večje spobude za izvajanje ukrepov, ki že obstajajo. In to smo tudi upoštevali pri modelirano, kar zadeva so proizvodnja toplote in elektrike. Smo upoštevali proizvodno elektrike pri podeljevanju certifikatov, ne pa tudi proizvodno toplote in zato imamo pomanjkanje spodbude za eh, soproizvodno v okviru trgovanja z emisijami. Zato sistem ETS ni pripeljal do eh, rezultatov, ki smo si jih želeli doseči pri eh, soproizvodni, pri kogeneraciji. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje, gospod Piper. Michael. Möchte etwas sagen zum Thema Finanzierung. Še nekaj k financiranju iz strukturnih skladov. Rečeno je bilo, da bi mnogi ukrepi energetske učinkovitosti sploh na področju javnih eh, projektov ne bi financirali po letu 2014 iz strukturnih skladov, pri čemer bi morali upoštevati da v relativno bogatejših regijah moramo upoštevati stopnjo najmanj 50 odstotkov sofinanciranja in eh, ta dragocena sredstva iz strukturnih skladov so v konkurenci z širokopasovnimi povezavami bioanalitiki in eh, drugimi tehnološkimi področjih, ki si jih želimo spodbujati v regijah. Zato vam postavljam vprašanje, kako, kako, kolikšno mero gotovosti lahko natančno kalkulirate ta sredstva, kako veste, kje bodo regije postavljale svoje prioritete ali pa bodo regije zvezane uporabiti ta sredstva v določene namene. Ne boste omejili možnost odločanja regije, če boste tukaj natančno opredelili, kakšne zneske morajo investirati v te namene. To je bil vaš odgovor na vprašanje 7. Zdaj pa bi prišel na 12. vprašanje, kjer smo vprašali. Die Einsparquote, also die ein Zakaj teh 1,5 odstotka prihranka v vseh državah članicah enaka pri doseganju cilja 20 odstotkov? Imate za to neko utemeljitev? Koliko jaz se zadeve razumem, so izhodišče na situacije v državah članicah zelo različne. Če to smo vprašali, s čem utemeljujete to enako obravnava držav članic? Hvala lepa. Hm, ponovno odgovor gospoda Hacna. Kar zadeva strukturne sklade, to je seveda druga razprava. Ampak odgovorno vprašanje je, da komisija predlaga, da bi 70 milijard evrov iz kohezijske strate, strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 namenili za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije. To je naš predlog, kakšen bo končni rezultat, podvisno od odločitve so zakonodajalcev. Kar pa zadeva 1,5 odstotka prihranka, mora biti jasno, da komisija predlaga da države članice prostovoljno določijo svoje nacionalne indikativne cilje za energetsko učinkovitost v celoti. Države članice bodo pri tem prav gotovo upoštevali, kakšne potencijale imajo, kaj še lahko izkoristijo in kje lahko dosežejo najboljše rezultate. Zato imamo ta prostovoljni pristop, eh, kajti to bo omogočilo državam članicah, da to tudi dosežejo. Poleg tega pa predlagamo, da imamo stalni delež 1,5 odstotka prihranka, ki ga dosegajo dobavitelji energije. Tudi države članice, ki so dosegli največji napredek pri energetski učinkovitosti v zadnjih letih, je naprimer Danska, ima cilj oziroma lahko dosežejo to stopno letnega prihranka. S tem ne prepričujemo, da bi države članice lahko dosegali kaj drugega. Smo pa določili neko, neko vsoto, tako da nimam korelacije med. Uh, prihranki, ki smo jih dosegli v preteklosti in ki jih bomo dosegli v prihodnosti. Hvala lepa in še eno vprašanje, ki sem ga pozabil omeniti. Gre za vprašanje 45. Ali so obrati za soproizvodno vedno smiselni? Komisija je dejala, da je ocena opravila komisija v različnih mestih in vedno prišla do pozitivnih rezultatov. Tukaj imamo primer Barcelono. Zanimalo bi me, ali so tu še druga mesta, če ja, koliko in katera vprašanje je, ali je šlo samo za velika mesta ali tudi za mala mesta, kajti rezultati so lahko različni. Če imamo državo, kjer imamo veliko malih mest, bi prišli do drugačnih rezultatov pri, pri velikih eh, mestih. Zato bi bilo dobro vedeti, eh, katera mesta so bila tukaj vključena, samo Barcelona ali še kaj drugega. Um. Ja it's certainly the case that CHP systems operates. Učinkovito, lahko delujejo obranci za svojo proizvodno tudi v mestih, je bistveno manjši kot Barcelona. Kar pa zdaj v to študijo, nimam podrobnosti, tako da vam lahko nadalje podrobnosti iz tega pošljem eh, v pisni obliki, glede tega, katera mesta so bila vključena. Se sprašujem samo zato, ker pravite v odgovor, da ste raziskovali zelo različna mesta. Potem pa imate analizo stroškov in eh, koristi in eh, to je zelo natančna analiza, tako da morate imeti seznam mest. Eno mesto je tukaj zelo zanimivo, Barcelona je tudi zelo lepo mesto, ampak eh, to prav gotovo ne zadošča. Pa še 51 inteligentni merilci oziroma števci, 100 odstotna uporaba pametnih števcev, to je visoka številka. Kakšne učinke bi imelo pokritje 50-75 odstotkov po mnenju komisije? To bi bil že odličen rezultat. Ali bi s tem pokrili manjše ali večje uporabnike? Eh, In kakšno bi bilo potem odstopanje, če ne bomo prišli do popolnega pokritja? In drugo podprašanje je. Komisija ni odgovorila na vprašanje glede študij, ki prihajajo od rezultata, da eh, imajo smisel tile števci v 30-40 odstotkih gospodinstv. V tej študiji je napisano, da se spohne splača v smislu stroškov in koristi. ali to ne drži, če pa drži, potem bi komisija eh, predlagala bolj učinkovite ukrepe. Na ta način mi ta odgovor ne zadošča, gospod Hudson. Izhodišče tega vprašanja je zakonodaja notranjega trga. Države članice morajo izvesti presojo vpliva glede učinkovitosti in pa stroškov. Če je projekt stroškovno učinkovit, eh, potem je smiselna uporaba. In ta zakon torej obstaja na področju zakonodaje notranjega trga in eh, države članice izvajajo presoje vplivov v tem trenutku. Ne morem pa vam napovedati, kakšni bodo rezultati in. Iz tega razloga, pa tudi iz drugih razlogov, vam eh, ne morem povedati, kakšen bo odstotek eh, teh pametnih števcev. Ampak pričakujemo lahko, da če učinek že ne bo 100 odstoten, bo vsaj sorazmeren in to pravim iz eh, več razlogov če to temelji na presoji stroškovne učinkovitosti in eh, pa eh, uporabnosti, potem eh, je seveda logično, da bodo tisti predlogi, ki niso stroškovno učinkoviti, avtomatično izključeni. Poleg tega pa bodo tukaj na voljo tudi drugi sistemi. Torej, če uporabnik ne bo imel pametnega števca, bodo lahko stranke ugotovile, koliko energije eh, so potrošile s pomočjo drugih sistemov, kajti tudi to je zapisano v zakonodaji. Gre torej za sorazmeren postop, pristop in sorazmeren učinek. Dobro. Ampak, dokler torej ni na voljo rezultatov, ne morete podajati nobenih e, natančnih izjav. Še kakšno vprašanje? Potem pa imam sam še eno vprašanje, če. Jih vi nimate, no, če ste vi zadržani, potem pridem saj jaz na vrsto. Gre za revizije. Dejali ste, da vsa podjetja ne morejo biti predmet eh, gospodarske revizije. Dejali ste, da obstajajo izjame, tudi to je logično, ampak izuzeta naj bi bila podjetja, ki že sama izvajajo energetsko revizijo. In to se mi zdi nelogično ja, dobro, eh, če nima smisla, da bi v nekem eh, podjetju izvedli energetsko revizijo, potem to razumem. Ampak, če neko podjetje že izvaja energetsko revizijo samo, potem je ta energetska revizija očitno potrebna. Zdi se mi, da tukaj prihaja do določenega nasprotovanja, vse na prvi pogled. No. Gospod Hudson. Naš predlog je ta, da naj bi velika podjetja energetsko revizijo izvedla vsaka tri leta. Majhna in pa srednje velika podjetja pa ne bi imela obveze izvajanja energetske revizije. Predlog pravi, da se energetske revizije že izvajajo in sicer na prostovoljni osnovi in te revizije že zadoščajo zahtevam predlagane zakonodaje. Torej, to, kar predlagamo, je, da se upošteva, da so energetske revizije včasih že izvedene in sicer na prosto volni osnovi. Dobro. Kaj pa novosti glede modela Primes? O tem smo razpravljali zadnjič. Eh, komisija se menda več ne zauzema tako zelo za ta model. Menda ste nekoliko bolj negotovi glede modela Primes, ampak mogoče so to zgolj govorice. We have a contract. I think you're talking about the primes. No, imamo pogodbo, govorite o modelu Primes in imamo pogodbo z organizacijo, ki uporablja ta model in zagotovo bomo od te organizacije zahtevali seveda, da stori vse, kar je zapisano v pogodbi. Seveda pa bomo prilagodili eh, tudi naše začetne zahteve. Trenutno so upoštevani ukrepi do konca leta 2009, sedaj pa predlagamo, eh, da bi eh, to obdobje podaljšali eh, do konca leta 2011. O tem trenutno razpravljamo tudi z državami članicami. Seveda pa to ni edini model, ki ga uporabljamo in Ugotovili smo, da si je potrebno ogledati rezultate eh, našega modela in pa izračunov, ki potekajo v državah članicah. No, mene sploh ne zanima, ali imate vi pogodbo z njimi ali ne, to že vem. Vendar pa, mislim, da je to vprašanje zastavila tudi kolegica zadnjič, ko ste bili pri nas, zanima me, ali je res, da ta model Primes ne deluje in da dvomite van. No, potem bi lahko v določenih zadevah še malce razmislili. Dejali ste, da ste sedaj vključili še druge modele in to me vodi k predpostavki, da temu modelu več ne zaupate popolnoma. Kolegica Del Castillo. Hvala lepa gospod predsednik. Kar zadeva ta model Primes, Evropski parlament je pred kratkim izrazil zaskrbljenost eh, glede eh, tega modela. Pojavila so se namreč določena vprašanja v različnih medijih. gre za priznavanje rezultatov tega modela in pa za solventnost. Torej, če ni zadostne preglednosti, če so omejene matematične možnosti tega modela, potem se seveda pojavljajo dvomi v povezavi z veljavnostjo tega modela, z uporabnostjo tega modela. In zaradi tega smo zaskrbljeni. Mislim, da ne moremo izhajati iz nekega modela, ki ga ni moč, eh, rezultate katerega ni moč primerjati z drugimi podatki. Komisija je zaskrbljena, pravite, to je potem pereč problem, ne vem. Ali tudi vi menite, da je to problem? Na vsak način pa mislim, da bi morali o tem razpravljati. Klod Turmes. No, če smo že ravno pri modelih, bi predlagal, da odgovorne pri komisiji, to je recimo gospod Lowe, ali pa gospod Burstofer. Ta razprava je razprava o možnih scenarijih in mislim, da bi se morali tukaj sredotočiti na vprašanje, kaj je pravzaprav model Primes, eh, kakšni so njegovi rezultati in kaj to pomeni za prihodnost. Ampak mislim, da bi to morala biti ločena razprava. Karins. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj ostanem pri isti temi. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi bolje razumeli ta model. Kaj ti tekom razprave smo uporabljali model Primes kot uh, osnovo izračuna energetske učinkovitosti oziroma ciljev energetske učinkovitosti. Če bi uporabili nek drug model, bi najbrž dobili drugačne rezultate. Ampak kot je dejala kolegica, ne razumem prav dobro, kako model Prime deluje in zdi se, da v parlamentu tega ne ve nišče. Gre za ozek krok znanstvenikov in nihče, ki ni znotraj tega kroga, ne more preveriti rezultatov. Je temu tako? Je Primes eh, oziroma ta model Primes eh, preveril eh, tudi kdo drug, ali je ta model veljaven ali drži, če se že pojavljajo javni pomisleki, jih moramo vsekakor tudi upoštevati gre za verjetnost uh, natančnosti tega modela. Ali lahko Evropska komisija potrdi zaskrbljenost, ki je bila izražena v medijih glede modela Primes. Piper. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Nekoliko sem bil začuden, ko je kolega Hudson dejal, da komisija sedaj upošteva tudi druge modele. Vendar pa smo mi upoštevali ta model, ko smo izračunavali cilje energetske intenzivnosti. Torej, če ta model Primes ni več veljaven, potem. No, ja, rekli ste, da uporabljate Tudi druge modele niste pa povedali nič bolj konkretnega, torej, prosim, za pojasnilo, ali ta model drži, ali mu lahko zaupamo. Spod Hudson. Najprej. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Karensa. To je morda bilo najlažje vprašanje. In sicer, kakšna je vloga modela Primes uh, v kontekstu te razprave. Gre predvsem za napovedi iz leta 2007, ker je za izhodišče za predsednike vlad in držav. Na osnovi tega izhodišča je bil izbran cilj 20 odstotkov in takrat se je uporabljal model Primes. In to je zapisano tudi v zaključkih sveta iz leta 2007. Če pa si ogledamo še druge naloge modela Primes v našem predlogu, lahko vidimo, da so te precej omejene. Zavezojoči cilji ne temelijo na modelu Primes, pa tudi ne na kateremkoli drugem modelu. Upoštevali smo stanje v državah članicah in glede na to zastavili cilje. Komisija ni predlagala nobenih alternativnih ciljev, tako da se zanašamo na model Primes. Sedaj pa k vprašanju gospoda Piperja model Primes uporabljamo pri oceni oziroma pri presoji vpliva ukrepov. Ne vemo, ali so rezultati modela 100-odstotno pravilni. Ne glede na to, kateri model uporabljamo, ne glede na to, kako pregledna je metoda, ki jo uporabljamo, nikakor ne moremo zagotoviti, da so rezultati stoodstotno pravilni, kajti to je nemogoče. V presoji vpliva in sedaj se spet vračam na vprašanje gospoda Piperja, v tej presoji vpliva uporabljamo tudi metodo iz Cambridgea. EM3. Včasih so rezultati isti, včasih pa so rezultati drugačni od rezultatov, ki smo jih zbrali z pomočjo modela Primes in to smo tudi jasno zapisali. Ko gre za specifične sektorje, pa uporabljamo modele, ki se uporabljajo za te sektorje. Recimo B model, ko gre za eh, sektor gradbeništva. In tukaj se mi ne zdi, da odstopamo od modela Primes, eh, bolj se mi zdi, eh, da s tem le odgovarjamo na zahtevo, da se pri teh izračunih uporabljajo specifični in različni modeli. Ne bi bilo prav, če bi komisija uporabljala en model na enem področju, ker bi ta eh, podal dobre rezultate za to področje in drug model na drugem področju. Mislim, da je dobro, da uporabljamo enoten model. In zato mislim, da je tukaj temeljno vprašanje, vprašanje, ali je bila izbira pravilna ali ne. In na to vprašanje je težko odgovoriti. Uh, Povedati vam moram, da smo imeli pri vseh modelih, ki smo si jih ogledali, težave in sicer predvsem z povpraševanjem, predvsem ta stran. Uh, to stran je težko obravnavati znotraj posameznega modela. Najlepša hvala za podrobne odgovore. Mislim, da je nesporno res, da modeli nikoli niso sto odstotno zanesljivi, so modeli na vse zadnje, vendar pa. Se strinjam z kolegi, da je model Primes veljal kot neke vrste Biblija za celoten postopek iz tega modela izhajajo vsi zaključki. Sedaj pa se mi zdi, da se je ton komisije nekoliko spremenil. Komisija sedaj uporablja drugi, druge modela in kolegi imajo prav, ko zastavljajo vprašanje, ali bo to imelo vpliv na zavezojoče cilje, kajti če ta model več ni zavezojoči model, potem je to vprašanje seveda posem legitimno. Najlepša hvala za vprašanja, ki ste jih zastavili. Razmisliti moramo tudi o tem, ali bi se morali pogovoriti še z gospodom Lövom ali z kom drugim, pa ne zato, ker gospod Hudson ne bi odlično opravil svojega dela. Če ni več drugih vprašanj, potem lahko zaključimo za to točko dnevnega reda. Poglobljeno smo se še ukvarjali z vprašanji. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, gospod Hudson. In, uh, naše vprašanje odgovorili. S to točko sedaj zaključujemo. Najlepša hvala. So, Sedaj pa prehajamo k eh, izmenjavi mnen z eh, strokovnjakoma, ki sta sedaj oba tudi tukaj z nami. Pojavljale so se določene težave z železniškim prevozom, kolikor sem slišal, ampak očitno se je vse dobro izteklo.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 irgendein Lappen besorgen muss. Ja. Das, ja. das geht nicht. Gut, dann ähm, den Rest machen wir gleich. Dobro. Preostanek bomo počistili nekoliko kasneje, sedaj pa pozdravljam gospoda Eihamerja in gospoda Weimana. Najprej bi se obima rad zahvalil, da sta se odzvala na našo povabilo, čeprav smo ga poslali šele pred kratkim. Hvala lepa, torej, da ste danes tukaj z nami. In pogovarjali se bomo o vprašanju energetske intenzivnosti. Mislim, da mi ni potrebno posebej predstavljati obeh strokovnjakov in če se strinjate, bi kar začeli. No, previdno z kavo, vse kaplja tukaj na predsedniškem pultu. Sedaj pa predlagam, da kar pričnemo z razpravo. In sicer najprej gospod Joachim Weiman. Najprej torej kratka predstavitev, potem pa razprava. Okay, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, my name is uh, Wolfgang Eichhammer. And začeli bomo torej z Wolfgangom Eichhammerem. Dobr dan, jaz bi se najprej predstavil, sem Wolfgang Eichhammer in sem eh, namestnik vodja eh, Centra za energetsko politiko eh, na inštitutu Fraunhofer v Nemčiji. Odgovoril naj bi na nekaj vprašanj, ki ste jih zastavili. In prvo vprašanje je, kako definirati cilje energetske učinkovitosti. Poteka tudi razprava o absolutnih in relativnih ciljih. O tem bomo spregovorili nekoliko kasneje. Potem je tukaj vprašanje, ali cilj, ki je bil zastavljen v direktivi o energetski učinkovitosti, omejuje gospodarsko rast kako se ta cilj spreminja glede na gospodarsko krizo, kaj pa sistem spremljanja oziroma nadzorovanja, kako se v ta cilj vključuje načelo delitve bremena med državami članicami. No, začnimo z cilji energetske učinkovitosti. cilji se nanašajo na določeno obdobje. In sicer je izhodišče leto 2007. Takrat smo si zadali cilj znižanja za 20 odstotkov do leta 2020. Cilj iz Kyoto je torej to vrstni cilj, absolutni cilj. V nasprotju z tem ciljem pa je cilj ki ga navaja predlog Evropske komisije. Ta cilj upošteva gospodarsko rast od današnjega dne pa do leta 2020. Torej je ta cilj višji od cilja, eh, ki je bil zastavljen v okviru Kyoto. Torej to je razlika med eh, tem prvim modelom in pa modelom komisije. Potem pa je tukaj še cilj energetske intenzivnosti. Danes imamo določeno energetsko intenzivnost, ki se bo zviševala v prihodnosti in sicer sama po sebi, pa tudi glede na nove sprejete politike. In uh, glavna prednost tega cilja je, da je neodvisen od eh, gospodarskih dejavnosti. Hkrati pa je to tudi slaba stran tega cilja, kajti gospodarska dejavnost lahko povsem spremeni ta cilj energetske intenzivnosti. Ali ta cilj omejuje energetsko rast? Ne. Z, po mojem mnenju je odgovor posem jasen in razlogi so navedeni eh, tukaj in pa tudi na eh, naslednjih stranih. Pravkar ste razpravljali o uh, Primesu 2007 in uh, ta model upošteva gospodarsko rast, povprečno gospodarsko rast uh, v višini 2,4 odstotka med eh, leti 2005 in 2020, ampak ta cilj je bil zastavljen pred eh, gospodarsko krizo. Sedaj smo precej oddaljeni od eh, te gospodarske rasti 2,4 odstotka. Če pa upoštevamo gospodarsko krizo in pa napovedi gospodarske rasti do leta 2013, potem moramo doseči letno rast 4 odstotkov v obdobju, leta, v obdobju 2014 do 2020. Šele takrat bi začel ta cilj omejevati gospodarsko rast. Tukaj lahko vidite graf, ki kaže razvoj gospodarske rasti v obdobju leta 2019 v obdobju 1996-2013. In vidite lahko tudi, da v zadnjih 20 letih v Evropski uniji ni bilo tako visoke rasti, da bi lahko prišlo eh, do omejitve rasti zaradi zastavljenega cilja. Naslednje vprašanje je, ali se ta cilj spreminja oziroma če se mora spremeniti glede na gospodarsko krizo oziroma močno gospodarsko rast temeljno sporočilo je, da je absoluten cilj, torej cilj, ki upošteva gospodarsko rast, lažje izpolniti v času gospodarske krize, pa tudi v času visoke gospodarske rasti. Cilj, ki temelji na intenzivnosti, je težje doseči, če je gospodarska rast nizka, in uh, ga je lažje doseči, kadar je gospodarska rast visoka. Torej, če bi spremenili ta absolutni cilj v cilj, ki bi temeljil na intenzivnosti, bi bilo ta cilj težje doseči glede na nizko gospodarsko rast v tem trenutku. Z modro barvo lahko na naslednjem grafu vidite rast eh, gospodarske rasti. Ko je gospodarska rast, niz, rast nizka, potem se energetska intenzivnost eh, hitro zviša. Če pa je gospodarska rast visoka, potem stagnira ali pa uh, celo upade. Torej, bi lahko prišli do zaključka, da energetske učinkovitosti ne potrebujemo, da je to pravzaprav breme gospodarski rasti. Ampak številne študije so pokazale, da gre tukaj za stroškovno učinkovito energetsko učinkovitost, ki lahko pomaga v času gospodarske krize. Naslednji argument za absoluten cilj, ki vključuje gospodarsko rast, je sistem opazovanja oziroma nadzorovanja. In to je bilo vključeno tudi v direktivo iz leta 2006. Takratni sistem je bil predvsej zapleten in prišlo je do številnih razprav. In zaradi tega se nismo toliko osredotočali na zastavljene cilje. Doseči ta absolutni cilj je precej lahko. Če pa upoštevamo intenzivnost kot dodaten dejavnik, potem potrebujemo dodatne podatke. In prihaja tudi do večjega nihanja v podatkih in zaradi tega je sistem nadzorovanja tudi precej težji rezultati pa so precej negotovi. Naslednje vprašanje. Kako vključiti delitev bremena med državami članicami? Trenutni absolutni cilji že vključujejo delitev bremena, kajti temelijo na napovedih rasti eh, v prihodnih letih. Južne države imajo gospodarsko rast, ki naj bi v prihodnosti naraščala, medtem ko v severnih državah gospodarska rast stagnira ali pa naj bi celo upadala. Torej je to razprava, ki vključuje že precej dejavnikov, ampak če bi vključili še intenzivnost, potem bi potrebovali novo razpravo o delitvi bremena, in to bi vodilo k nadaljnim zamudam pri zastavljanju ciljev za posamezne države članice. In vemo, da je prelomnica leta 2014 eh, tik pred vrati. Sedaj pa še glavnim sporočilom. Ko gre za zastavljanje absolutnih ciljev oziroma absolutnega cilja oziroma cilja, ki temelji na intenzivnosti. Absolutni cilj, ki torej upošteva gospodarsko rast, vodi k ozaveščanju trga in eh, tudi k pobudam za vse deležnike, ki vodijo k razvoju energetskih storitev. če želimo doseči 80 odstotno znižanje, potem potrebujemo tudi investicije v infrastrukturo in vemo, kako pereče so razprave, ki potekajo med državami članicami, ko gre za vzpostavitev nove infrastrukture oziroma za posodobitev infrastrukture. mislim, da bi uporaba obstoječe infrastrukture omogočila lažji napredek, kot pa gradnja nove infrastrukture. Potem pa je potrebno upoštevati eh, tudi učinke, ki se pojavijo zaradi vrčevanja z energijo če nekdo privrčuje pri uporabi energije, potem ta sredstva uporabi na kakšnem drugem področju ali pa spet na področju uporabe energije. Poleg tega pa bi izpolnitev absolutnega cilja eh, vodila k okrepljeni gospodarski rasti, k spostavljanju novih delovnih mest eh, in k uspodbujanju naložb. Hkrati pa bi se znižali stroški energije. Najlepša hvala za vašo pozornost in potrpežljivost. Hvala lepa. Profesor Weiman, sedaj pa je beseda vaša. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner Spoštovane kolegice in kolegi, preden začnem sa svojo predstavitvijo, mi dovolite dve uvodni pripombi. Prva pripomba se nanaša na name, na, vzodje, na ozadje. Govorim kot gospodarstvenik in imam. Mi imamo vedno slab glas, zlasti, kadar se ukvarjamo z okoljskimi vprašanji in pogosto nas zamenjajo za predstavnike gospodarstva, ki zastopajo določene interne interese. Zaradi tega je morda smiselno, da vam razložim, kaj mene zanima. Sem okoljski ekonom, gospodarstvenik in moj interes je sledeč. Želim prispevati k temu, da na pravilen način uporabljali. A, omejene vire, ki jih imamo in sicer v boju proti podnebnim spremembam in sicer na ta način, da dejansko obvladamo velikanski izziv podnebne spremembe. Gre za to, da najdemo najboljše instrumente in da jih tudi izvajamo. Zaradi tega, da bi se lahko borili proti podnebnim spremembam, kajti samo, če bomo to storili, bomo imeli možnosti. In še druga pripomba. Ta se nanaša na mojo predstavitev. Eh, pred kratkim ste me šele povabili in nisem vedel, kaj me čaka. To, kar vam želim predstaviti, so splošni razmisleki. Mnogo bolj splošen, splošen bom, kot pa eh, govornik pred menoj. In morda se vam bom zdel prav trivialen v določenih točkah. Toda ta uvod, ta dolgi uvod eh, potrebujem zato, da bom ob koncu oblikoval predlog, ki se pa nanaša na vprašanje eh, relativnih ali absolutnih ciljev, kar se tiče prehranka energije. Toliko za uvod. In sedaj računam s tem, da uh, moj čas za govor začne teči ta hip, kajti pripombe niso bile vključene v to. Torej. Dovolite nekaj uh, preprostega razmisleka o uporabi energije. Energije ne trošimo kar tako. Energijo potrebujemo zato, ker zasledujemo s tem določene cilje. Naprimer, um, ogrevamo naše domove, osvetljujemo naše prostore in tako naprej. Torej, uporaba energije ima vedno dve strani. Na eni strani je uložek energije, po drugi strani pa gre za vprašanje, kaj s tem dosežemo. To pomeni, če privrčujemo energijo, potem moramo vedno upoštevati obe strani Če torej privrčujemo energijo, potem moramo vzeti na znanje, da smo pri eni strani nekaj privrčevali, po drugi strani pa se zgodi še nekaj drugega. Prihranili smo stroške in to moramo vidno upoštevati, kajti to gre vidno z roko v roki z privrčevanjem energije. Torej, nastajajo stroški. In pri teh stroških gre e, za sledeče. Ali ne bomo uh, mogli več ravnati tako kot prej, eh, prišlo bo do določenih omejitev ali pa moramo uporabljati manj energije in eh, doseči enak vpliv. To pomeni, da moramo uporabljati vire na tak način, da bomo zvišali energetsko učinkovitost. Ne glede na to, kakšne vrste stroškov nastanajo, moramo pri vsem, kar počnemo, vedno imeti pred očmi to izravnavo, to, eh, to podobo o tehnici. Torej, na eni strani imamo prihranek energije, po drugi strani pa so tukaj stroški, ki so s tem povezani. To je predvsej trivialna točka in morda se boste vprašali, zakaj sem to sploh omenil. Nekoliko manj trivialno pa je, če si postavite naslednje dve vprašanje. Prvo vprašanje. Dobra strategija je, da rečemo, da bomo prihranili 20 odstotkov energije, ne da bi pri tem govorili o s tem povezanimi stroški in ne da bi pri tem imenovali ukrepe, ki bodo poskrbeli za to, da bomo privrčevali energijo z minimalnimi stroški. To je seveda retorično vprašanje. Kajti če to storimo, potem to seveda ni dobra strategija, če smo se vprašali potem, ali je to, to dobra strategija. Kajti sicer tvegamo, da bomo pričevali eh, energijo na ta način, da bo to zelo drago. Obstajajo pa alternative, namreč, da bi to realizirali po novo nižjih stroških. To bi pomenili, da bi privrčevali manj energije, kot bi jo sicer. Lahko. Torej, energetska učinkovitost, ki jo dosežemo, če stroškov ne upoštevamo, potem bo to, nedvo, bo to privrčevanje nedvomno nižje, kot pa energetska učinkovitost, ki bi jo sicer lahko dosegli. In to je še eno vprašanje. Ali potrebujemo državo, ko gre za to, da bi uravnotežili stroške in pa privrčevano energijo? Ne nujno. Najprej bi lahko argumentirali, da energetski trgi opravljajo dobro delo. Imamo ceno energije in pa potrošniki in podjetja v Evropi imajo vse razloge za to, da zelo racionalno razmislijo, ali obstaja možnost, da privrčujejo energijo po nižjih stroških in ali kako bi lahko dosegli dobiček. Argument bi lahko še nekoliko razširili in bi rekli sledeče. Dobro, v cenah, ki jih imamo na energetskih trgih, bi eh, bil lahko eh, tako visok delež davkov, da bi lahko govorili o tem, da se temi cenami ponotranimo tudi eh, zunanje stroške. Torej, ni povsem jasno, zakaj potrebujemo sploh državno urajanje, zaradi tega, da bi okrepili energetsko učinkovitost ali pa zato, da bi prihranili energijo. Edina racionalna razlaga zakaj potrebujemo intervencijo države, je ta, da izhajamo iz tega, da evropska podjetja in evropski, evropski domovi sistematično ignorirajo oziroma ne upoštevajo pomembne vidike rabe energije. Vprašanje je, kaj so ti vidiki? In Najbolje je, da se držimo Evropske unije, ki je oblikovala štiri izzive, ki so povezani z uporabo energije. Prvi izziv je zagotavljanje energetske dobave, torej varna dobava energije. S tem je po eni strani mišljeno to, da imamo tudi v prihodnje dostop do virov energije, po drugi strani pa to pomeni, da seveda so varna električna omrežja in da uh, zagotovimo preskrbo za električno energijo. Druga stvar je trajnost. S tem je v prvi vrsti mišljeno to, da želimo vrčevati za obnovljivimi viri energije. In potem je tukaj še zaščita podnebja. To je seveda povezano z zniženjem izpustov CO2. In potem je tu še četrti cilj, ki ga imenuje Evropska komisija, namreč eh, zagotavljanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Kaj pa potrebujemo za to? Za to? Potrebujemo, da zato pa moramo v eh, mednarodni primerjavi imeti niže stroške energije. Sedaj pa eh, po naštetju teh izzivov vas še enkrat vprašam, ali je racionalni odgovor na te štiri izzive to, da zahtevamo, da energijo znižamo za 20 odstotkov. Ne, da bi pri tem upoštevali stroške, ki so s tem povezani. Ali je to razumno? Ni. To ni razumno. In da bi vam to prikazal, bi vam rad uh, navedel primer. In ta primer um, strnjuje dva izziva, namreč trajnost in pa zaščito podnebja. Kajti, če želimo zaščititi podnebje, potem imamo samo eno možnost, znižati moramo emisije CO2. -ja. Ker pa zato še nimamo tehnologije, je to možno samo tako, da znižamo uporabo fosilnih goriv. To pomeni, Vsaka uspešna politika nižanja emisij CO2 je hkrati tudi politika, ki eh, želi eh, manj uporabljati fosilna goriva. In zaradi tega lahko ta dva cilja strnimo, torej ta dva cilja gre sta z roko v roki. Sedaj pa eh, želim, da si pogledamo še eno temeljno točko. Kakšna je uspešna politika nižanja zaščite podnebja? Nižati moramo izpuste CO2, to pa je povezano sa stroški, to je posem jasno. Vemo tudi, da so viri, ki jih imamo na voljo za to, da bi ščitili podnebje in da bi povečali energetsko učinkovitost, omejeni. Ne vemo, koliko virov za to porabimo oziroma Odgovori na to vprašanje so v različnih državah različni, ampak ne glede na to, kakšna je ta razprava, ob koncu se moramo strinjati, da je to, kar imamo na voljo, omejeno. Na voljo imamo zgolj omejeno količino virov. Torej, kar potrebujemo ta hip, je nekaj logike. Če upoštevamo vse tri stvari, potem iz tega izhaja nujno, da samo stroškovno učinkovito nižanje CO2 -ja pomeni tudi racionalno politiko nižanja CO2. -ja. To pomeni stroškovna učinkovitost, pomeni, da maksimiramo eh, število eh, prihranjenih ton CO2 -ja na milijon evrov, eh, ki ga uložimo v zaščito podnebja ali drugače rečemo, minimizirati je treba stroške vsake dodatne tone uh, eh, CO2, ja, oziroma vsake uh, tone prihranjenega eh, CO2. Ja. Če tega ne bomo upoštevali, potem to nujno pomeni, da smo v vsakem primeru se izognili manj CO2, ja, kot bi, bi bilo to možno za enako uporabo virov. Kaj to pomeni? Odgovor je preprosto. če želimo okrepiti energetsko učinkovitost. Potem je to samo nujni pogoj za to, da vodimo racionalno podnebno politiko. Ampak to, ta pogoj ne zadostuje. To je zadosten pogoj šele takrat, kadar med milijonom možnosti, ki obstajamo, da bi se izognili CO2, eh, izberemo tiste možnosti, s katerimi to lahko počnemo po minimalnih stroških. Samo v tem primeru smo zagotovili zadosten pogoj za racionalno podnebno politiko. Predstavljajte si, da nižemo CO2 na eh, način, ki ni stroškovno učinkovit. Kar hitro opazimo je sledeče. Če preidemo iz te oblike na stroškovno učinkovito nižanje enake količine CO2, potem vodi to k temu, da na koncu dosižemo večjo energetsko učinkovitost za, enako, za enakim inputom, za enakim uložkom. Vsako zanemarjanje stroškovne strani vodi torej k temu, da ob koncu nismo dosegli maksimalne možne energetske učinkovitosti in maksimalne možne podnebne politike. Kako pa sedaj dosežemo stroškovno učinkovito a, politiko nižanja CO2? -ja? Evropska unija ima velike zasluge za to, da je uvedla za to najbolj primeren instrument, namreč a, eh, trgovanje z emisijami. Ta instrument je v resnici najboljši za doseganje podnebnih ciljev in sicer na racionalen način. Zakaj? To združuje sledeče lastnosti. Za določitvijo vrhovne meje, torej kepa, lahko do tone natančno upravljamo emisije CO2. -ja. In za razširitvijo panog v ta sistem, potem to lahko, s tem pokrijemo celotno gospodarstvo. Torej lahko cilje posem jasno določimo in jih izvedemo. In lahko izpeljemo prav vse cilje, omejitev ni trgovanja, ki ga sprožimo in pa trg, ki nastane zaradi tega trgovanja, nam jamči, da so znižanja eh, CO2 ja dejansko stroškovno učinkovita. Nimam časa, da bi vam razložil, zakaj je temu tako, ampak tako je. Poleg tega ima ta trg še en zelo pomemben nadaljni učinek. Ustvarja namreč dinamično spodbudo za razvoj um, tehnologij, s katerimi se izognemo CO2-jo. Torej, ta trg nam nudi, torej, to nudi instrument, ki ustvarja spodbude. To pa pomeni, da posamični akteri dejansko imajo interes za to, da razvijajo takšno tehnologijo, ki jo vsi potrebujemo. Gre namreč za tehnologijo, ki na stroškovno učinkovit način varčuje z emisijami. In vse to nam omogoča eh, sistem trgovanja z emisijami. Poleg tega torej ne potrebujemo nadaljne intervencije. Nasprotno, nadaljne intervencije bi bile kontraproduktivne. To vam lahko razložim z vedika obeh strani eh, trga, torej na, podlag, na eh, strani ponudbe. Imamo tarife, vstopne eh, tarife za spodbujanje ampak te ne eh, eh, obnovljivih virov energije, ampak s tem ne prihranimo dodatnega CO2-ja. Kaj ti v tem primeru se potem trguje z kuponi, ki jih sicer ne potrebujemo več. Kaj ti če podjetje, naprimer, kuponov ne potrebuje več, to pomeni, da jih a, a, proda, emisije se samo preselijo in se ne prihranijo. In če spodbujamo obnovljive energije, Potem, če spodbujamo obnovljive energije, potem enostavno znižamo energetsko učinkovitost. In stroški, ki nastanajo, če uh, nižamo CO2 z vetrno in sončno energijo, so zelo visoki. Naprimer, 100 do 150 evrov na tono eh, pri uh, eh, veterni energiji in 500 do 1000 evrov na tono pri sončni energiji. Primerjamo to s uh, sektorjem trgovanja z emisijami. Tukaj so stroški od 15 do 20 evrov na tono torej ta hip je cena takšna. Obstaja študija Böringer Rosendal leta 2009 in v študiji so bili izračunani učinki. Pred seboj vidite graf, spodaj vidite odstotek zelene eh, elektrike. Tukaj gre za eh, sončno in veterno energijo. Potem pa vidite tudi dodatne stroške za to, da bi se držali kepa, ki ga je določila Evropska unija, torej pri deset, desetodstotnem deležu eh, vetrne in eh, solarne energije se stroški podvojijo. V Nemčiji imamo sedaj 18 odstotkov in to se bo še početverilo. Torej o stroškovni učinkovitosti tukaj res ne moramo več govoriti. To pa ima še druge negativne učinke. Uh, z vključevanjem obnovljivih virov energije, torej za to intervencijo, tudi pade cena CO2 -ja in količina, ki se izpušča v zrak, ostaja enaka, ampak cena se spremenja, cena eh, CO2 -ja pada in to je slabo. To ni v redu, mi potrebujemo visoko ceno CO2, -ja, kajte če imamo nizko ceno CO2, -ja, to pomeni, da je za tiste, ki emitirajo CO2, to enostavno poceni in to počnejo še naprej. Din, torej, ETS sistem je najboljši. Torej, obnovljive viri energije se bodo še naprej spodbujali, to pa pomeni, da bodo podjetja še vedno imela nizko ceno CO2. Pred nami je nasleden je eh, zopet graf, kjer je videti, kako, eh, kakšne posledice ima to za energetsko mešanico v Nemčiji. Vedno večja je raba eh, rjavega premoga in tukaj gre za velike emisije CO2. -ja. In ker je cena CO2 poceni oziroma nizka, se bo v Nemčiji porabilo več tega premoga, kot če ne bi spodbojili obnovljivih virov energije. Potem pa si pogledamo še stran popraševanja. Če želite na tej strani uvajati predpise, kako naj bi eh, proizvajali določene proizvode in tako naprej, se zgodi isto. Če želite doseči znižanje CO2, ja, potem to vodi k temu, da se na dražbi prodajajo kuponi, eh, da se prodajajo, ampak cena Eh, oziroma količina emisij se ne uh, uh, zniža. In kateri sklepi izhajajo iz tega? Vsaka politika, ki poskuša uvesti znižanje CO2, ki presega CAP, je odvečna. In drugič, stroški, ki zaradi tega nastanajo, so višji in končno to vodi k temu, da imamo energetsko učinkovitost, ki pa je manjša, kot bi jo lahko imeli z, enako, z enakim ološkom virov. Dobro, sedaj pa prehajam k vprašanju, ki je v spredju današnje seje. Namreč cilji vrčevanja ali naj bo to absolutno ali relativno? Ali naj, ali naj gre za uh, absolutni cilj ali pa za relativni cilj? Ena točka je tukaj pomembna. In kolikor sem lahko sprejeljal razpravo, je to zelo pomembna točka. Namreč sledeče vprašanje. Kakšna oblika regulacije je boljša z vedika gospodarske rasti? In moj predgovornik se je že ukvarjal s tem vprašanjem. Poglejmo si, kakšen instrument je v kateri situaciji boljši. Ali je to absolutni cilj ali drugi. Kateri cilj je boljši v fazi razcveta ali v fazi recesije? Absolutni cilj v fazi eh, razcveta uh, omejuje rast. Medtem, ko cilj učinkovitosti v fazi rasti je spodbuden. Ampak v recesiji je ravno obratno. Tam je boljše imeti absolutni cilj kot pa relativni cilj. Kajti relativni cilj ima za posledico, da se zgodi to, kar smo videli tudi na podlagi podatkov predgovornika. Namreč v recesiji se energetska učinkovitost zmanjša. To pomeni, če zaidete v recesijo, potem, če imate relativni cilj, morate energijo še vedno um, varčevati in zato so potrebni visoki stroški. In tu ni najbolje za izhod iz recesije. In zaradi tega je ta instrument pri relativnem cilju slabši v recesiji. Torej, neodločeno je. Na podlagi tega razmisleka ne moremo sprejeti odločitve, kateri obeh ciljev je boljši. Zato bi predlagal kompromis namreč tretjo pot. In ta pot eh, je posledica tega, kar sem povedal prej. Kompromis je torej sledeč, da prihranek energije, ki si ga želimo 20 odstotkov, preračunamo v ustrezno znižanje uh, izpustov CO2, torej vzanimamo za podlago energetsko mešanico. Znižamo to za 20 odstotkov in potem izračunamo, koliko CO2 eh, to predstavlja. Potem pa za ta ekvivalent znižamo CAP, vrhov, najvišjo majo. To je pravzaprav vse. Posledica je ta, da znižanje za 20 odstotkov, ki ga načrtujete in ki se vam zdi smiselno, tudi realizirate ampak to bi se realiziralo samo pri energiji, ki jo ustvarjate za fosilnimi gorivi. Kar bi bilo v redu. Če pa to izvajate preko trgovanja za emisije, bi jim potem privrčevana prihranek energije in pa povečana energetska učinkovitost, bila bolj stroškovno učinkovita. To, to pomeni, da ne mečemo stran obenih virov, to pomeni, da maksimiramo energetsko učinkovitost. Torej, uporabimo vire in na ta način se eh, energetska učinkovitost kar najbolj poveča. In ob koncu še argument, da se to negativno odraža na gospodarske, na gospodarske rasti, ta argument odpade, kajti to bi lahko uporabili tako v fazi recesije, kot v fazi gospodarskega razsveta. Zato bi, to bi bil torej moj predlog in upam, da niste preveč ogorčeni nad tem, zaradi tega, ker sem si prevoščil toliko splošnih pripomp na začetku, ki sem se vam morda zdelem trivialne. In hvala lepa za vašo pozornost. Ja. Äh, hvala lepa. Sedaj pa bomo pričeli z vprašanjem. Gospa Fort je prva. No. No, no, Gospa ne želi postaviti vprašanja. Gospod Turmes. Uh, Hvala lepa za oba prispevka pri današnji razpravi gre za cilje, ki jih predlaga direktiva. In vprašanje je, ali sta ta dva cilja najboljša. Imamo vprašanje za prvega govornika. Če sem vas pravilno razumel, postavil bom dva ali tri vprašanja. Cilj, kot je zapisan v direktivi, je relativni cilj in ni absolutni cilj. To je en odgovor, kajti v naših razpravah je prišlo do velike zmede, kajti pogosto so se kolegi eh, nanašali na tekste eh, komisije, kot da bi bil to absolutni cilj. Ampak, če sem vas pravilno razumel, potem je to po vašem mnenju relativni cilj. Kajti tukaj gre za določen scenarij. Prosim, da se k temu vprašanju še enkrat vrnete. Drugič, če sem vas pravilno razumel, sta tukaj dva prispevka. Če bi, preseli, če bi eh, sprejeli cilj energetske intenzi, intenzi, intenzivnosti, potem je ta cilj v recesiji, dokler je ekvivalenten v eh, zmogljivosti, težje dosegljiv v sedanjem gospodarskem položaju, kot če bi bili v fazi gospodarske rasti. Torej, to je namenjeno tudi kolegom iz desnice. Nekateri lobisti in nekatere vlade vam predlagajo, da bi uporabili nekaj, za kar pravijo strokovnjaki, da če boste to uporabili, potem bo to vnes, vneslo še več stresa v gospodarstvo, kot pa če bi ohranili cilj, ki je zapisan v direktivi. In še zadnja točka za gospoda Vajmana. Strinjam se z vami, če bomo to storili, potem bomo znižali kap. Prosim, da pojasnite, zakaj je to pomembno, da če uvajate ukrepe energetske učinkovitosti, da imate potem tudi prilagoditi najvišjo mejo. Kajti sicer boste oziroma bomo izgubili koherentnost v sistemu. Hvala lepa. Kolege Vila Kvadras. Colega Vidal Quadras. Gracias, presidente. Hvala lepa, predsednik. Ko smo na zadnje, imeli zadnjo izmenjavo mnen glede direktive o energetski učinkovitosti, je bila razprava že zelo zanimiva mogoče bolj filozofske narave kot ekonomske narave. Namreč, eh, ali ne bi bilo bolje izboljšati povečanje energetske učinkovitosti, ali pa absolutno znižanje porabe primarnih energentov. Z velikim zanimanjem sem spremljal predstavitve, sploh uh, gospoda Eichheimerja, kjer je šlo ravno za to vprašanje. Ki se mi zdi zelo zanimivo. In potem, ko sem prisluhnil predstavitvam, sem prišel tudi do sklepa. Slišali smo, da je bistveno enostavneje, da je lažje doseči sistem eh, porabe primarnih energentov, če imamo recesijo. In da je teže ta cilj doseči, če bomo imeli rast. Cilj je torej lažje doseči, če se slepimo. Dejstvo je namreč, da imamo veliko brezposelnih, ki ne porabljajo energije in industrija za te ne porablja energije in tako bomo dosegli cilj. In sicer, da se bo absolutna poraba zmanjšala ne zato, ker bi postali bolj učinkoviti, ampak zato, ker postajamo revnejši. In zato menim, da bi bilo to tudi bolje, ker to bolj ustreza situacijo, v kateri smo. To, to se mi sicer ne zdi argument, ki bi ga lahko sprejeli. Zato bi mi bilo všeč, če bi slišal bolj prepričljive argumente, kot te, kar sem jih slišal danes popovdne. Naš argument mora biti, ne glede na rast ali recesijo. vedno proizvajamo več ob manjši porabi energije. To se pravi, da imamo bolj učinkovito rabo energije. In to mora veljati tako za konjunkturo, kot tudi za recesijo. Se želimo, da postaje naša industrija bolj konkurenčna. spodbujanjem energetske učinkovitosti lahko krepimo tehnološki razvoj, ustvarjanje delovnih mest in izboljšamo našo konkurenčno prednost eh, pod Evropske unije. Gospa Kolaska Bobnicka, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gre za zelo zanimivo in pomembno srečanje. Slišali smo spremljivo definicije energetske učinkovitosti različnih modelov z postavljanjem absolutnih ciljev, relativnih ciljev. In zelo gospod Turmes, ki pripravlja poročilo na to temo, nam pravi, da tisti, ki smo pripravljali eh, predloge sprememb, nismo dovolj jasno poznali, kakšni so cilji, ali so absolutni ali so relativni. Zato bi si želela, da bi tak eh, nasrečen organizirali na začetku celotnega procesa, kajti na tej stopni smo sicer slišali pomembne in zanimive zadeve, vendar bi mi bilo bistveno boljše, če bi to razpravo in sestanek strokovnjaki imeli na začetku eh, celotnega procesa. Mogoče lahko to vzamete kot na svet za drugo leto, kjer se bomo ukvarjali s pomembnimi dokumenti. Mogoče bi eh, takšno srečanje organizirali na začetku razprave, ne pa eh, proti koncu, ko bi morali govoriti o predlogi sprememb. To je bilo la čisto običajna pripomba. A se slišimo? Pa mikrofon malce ne deluje. No, na začetku smo bili vsi pod pritiskom in poskušali vse skupaj hitro organizirati in šele tekom razprave so se pojavljala ta vprašanja. In zato sem vesel, da smo to zdaj še razčistili, čeprav bi, ko imate prav, na začetku vse skupaj bilo bolj učinkovito in tudi bolj primerno. Kolegica uh, Hall je pri meni zapisana kot uh, Ford. Uh, ja, gospa Ford je odšla iz dvorane, so mi pa napisali, da želi besedo, ker ni bilo res. Gospa Hall torej. Zelo zanimivo je slišati tudi mnenje čistih ekonomistov v našem odboru. Imam nekaj točk. Bi se lotila podrobnosti direktive o energetski učinkovitosti, s katero se pravzaprav tukaj ustavljamo. Vendar, ko govorite o stroških in eh, koristih v ekonomskem smislu, je pomembno vedeti, da v praktičnem smislu na terenu zmanjšanje porabe energije, dobimo prednosti, ne toliko stroškov. Kajti z inovacijami dosežemo veliko, to vidimo eh, pri avtomobilih, pri raznoraznih eh, aparatih. S tem ponudimo potrošniku boljše storitve z manjšimi stroški. Na osnovi sodobnih inovacij je prišlo do razdružitve porabe energije in energetskih storitev samih. Zelo dobro, da tako zaupate v trg in v potencijal za sistem ETS, trgovanje z emisijami. Okoljski svetovalec na davnih stretu pa je dejal, da nimamo nobenih dokazov, da trg lahko doseže nekaj do roka in ker imamo postavljen nek rok, ne moremo čakati, da bo trg preprosto sposoben narediti to, kar naj bi naredil. To je pomemben argument. kar se zadeva gospoda Eichhamerja. Eh, če mi potrdite, da sem vas pravilno razumela. Skrbi vas, da če bi izbrali cilj energetske intenzivnosti, bi lahko države in podjetja ta cilj dosegla z razširitvijo proizvodne. Kar pomeni, da bi cilj energetske intenzivnosti dosegle brez kakršnih koli ukrepov, zato da bi temeljito spremenile to, kar so počeli doslej. Lahko bi še naprej pridno uporabljale nekoliko izboljšane, ampak ne bistveno izboljšane tehnologije, dokler bi povečevale BDP. bi dosegle cilj, ne da bi morale spreminjati svojo metodologijo. No, če bi izbrali to pot, mislim, da ste govorili o, o tem, da to ni enostavno izvesti, da tukaj igrajo svojo vlogo tudi druge gospodarske sile. Tukaj nam ostane velika negotovost glede tega, kje se bomo na koncu znašli. Ne vem, kako bi lahko s ciljem energetske intenzivnosti dejansko zagotovili doseganje ciljev prihranka energije sploh če ne bomo niti vedeli, če smo dosegli te cilje ali ne, zaradi tega, ker vse skupaj tako zmedeno. Mm, skrbi me, kaj se bo zgodilo, ko bomo išli iz recesije, v kateri smo trenutno. Zdaj je enostavno vrčevati z energijo. Energije porabimo manj, že zato, ker nimamo nobene rasti. Če pa si pogledamo, na kak način ponujemo energetske storitve in kako naj bi izboljšali njihovo učinkovitost, potem se moramo vprašati, kaj bo, ko izidemo iz recesije in bomo šli v obdobje rasti. Takrat bomo porabili ogromne količine energije. Zaradi tega, ker se nismo strukturno lotili celotnega projekta. Omenili ste tudi zgrešene investicije. A menite, da bi lahko zapravili veliko denarja pri infrastrukturnih eh, projektov, ki se predlagajo v Evropski uniji. Ravno zato, ker nimamo neke jasne predstave o tem, koliko energije bomo dejansko potrebovali. Je zmedenost eh, cilja energetske intenzivnosti lahko sprožila zapravljanje in zgrešeno nalaganje denarja v projekte energetske infrastrukture, dobave energije, ki jih praktično ne potrebujemo, vendar pa nikako ne moremo vedeti, če jih bomo potrebovali ali ne. Hvala lepa. Gospod Piper. Hvala lepa. Tudi sam bi si želel, da bi imeli to temeljno razpravo na začetku celotnega procesa, ampak dejstvo je, da si vsi želimo doseči energetsko učinkovitost in to čim prej, želimo biti bolj neodvisni od energentov. Zapravili smo zelo veliko priložnost. Ko smo nekritično sledili predlogu komisije, smo ga še zaustrili v določenih točkah z svojimi predlogi sprememb. Danes sem gotovil, da imamo slabosti pri tako absolutnem kot relativnem cilju. Danes sem se naučil tudi to, da če bi razširili sistem trgovanja z emisijami na druga področja, na zasebna gospodinstva, da bi to vse lahko bolj obvladali, kot smo si to zapisali v kompliciranih 21 členih. Ampak Osnutek eh, direktive imamo zdaj pred sabo, na njej bo treba delati. In zato sprašujemo oba strokovnjaka, a si predstavljate nek kompromis, profesor Weiman ali dr. Eicherman? Povezava med relativnim ciljem in absolutnim ciljem bi to lahko bilo odvisno od gospodarskih ciklov. ali bi lahko državam še bolj prepustili odločitev doseganja zavezujočih ciljev. E Mogoče bi lahko ta ETN sistem eh, tudi na nacionalni ravni razširili sem ali tja. Bi bilo možno tukaj najti neke kompromise, ki bi upoštevali vse možnosti, ki smo jih danes videli in jih nekako povezali med seboj. Kolegica Toja. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem za prispevke. Imam pa vprašanje za gospoda Ajhamerja. slišali smo dve poročili in tukaj imam določena vprašanja. E, eh, Če si najprej pogledamo eh, razmerje med cilji in eh, nizko rastjo, to so razmerje, v kateri smo danes, tako lahko v teh razmerah dosežemo cilje. Cilji direktive so zavezojoči, kar pomeni, da bo treba upoštevati, upoštevati cilje za prihodnost. Slišali smo, da ob nizki rasti nedoločeni ukrepi ne bi bili smiselni. mogoče bi lahko našli tudi protiargumente za to, kar pa zadeva cilje porabe in eh, cilje intenzivnosti, kako je s tem v času nizke rasti, kakšen bi bil prehod, ne bi to še otežilo razvoj, kako lahko tukaj nekako tehtamo med različnimi opcijami. Slišali smo tudi, da podjetja energetsko učinkovitost vidijo kot eh, dodatno eh, obremenitev. Hkrati pa je mogoče prihranek energije in bi s tem lahko pomenila gospodarsko rast v kriznih časih. Obstajajo kakšni podatki, ki bi eh, to potrjevali, bi lahko to nekako razčlenili po državah, eh, katere države so tukaj v posebnem dobrem položaju, katere v slabšem, imamo tu kakšne spodbude. Vprašanje pa je, kako bi lahko napredovali druge države, naprimer moja, ki je tukaj nekoliko so še zadaj, gospod Žedo je naslednji. Hvala lepa. da se pridružim pred govornikom, spoh Fioni, glede eh, signalov, ki jih tukaj dajete. Seveda se lahko vedno sprašujemo po energetski intenzivnosti. Pri energetski intenzivnosti smo zelo napredovali, ampak poprava še vedno narašča. Intenzivnost torej ne omogoča doseganje cilja zmanjšanja porabe. Ampak to smo že ugotovili. Kakšno rešitev za prihodnost pa lahko izberemo. Po mojem mnenju dobivamo nasprotujoče si signale od različnih eh, organov in strani. Če vse je skupno, skupaj odvisno od BDP-ja in gospodarske dejavnosti, potem to ni jasen signal za industrijo. Edini jasen signal, ki bi ga lahko dali industriji, bi bil konkreten, zavezujoč eh, cilj z čisto konkretnim rokom za doseganje tega cilja, ko gre za potrošnjo, porabo energijo. Sploh v času recesije. lahko bi rekli, da če bomo še zdaj še vrčevali z energijo, bomo osiromašili. Ampak, po drugi strani, če izhajamo iz številko ECD-ja in komisije, potem ugotavljam, da smo trenutno v času nizke gospodarske rasti, vendar pa naj bi ta spet zrasla. A to pomeni, da se bodo potem cene energije močno povečale? in da bodo potrošniki morali ponovno plačati to ceno. Ko gre za kupno moč eh, evropejcev, bo treba dati ljudem jasne signale. Treba reči, da je treba porabiti manj energije. Če bomo zmanjšali porabo energije, potem bo tudi cena energije padla. In še zadnja pripomba se gospoda Eichhammerja, pa mogoče tudi gospoda Weimana. Opravili smo analizo, zunanjo analizo. Ali menite, da so analize komisije nasprotujoče? Dolgo smo delali na sistemu trgovanja z emisijami, kot eh, je povdaril tudi gospod Vajman. Po drugi strani pa govorimo o večji energetski intenzivnosti in prihranku energije. Če spremenimo cilj porabe in če spodbujamo, uporabo obnovljivih virov energije, pa ne spremenimo nič na drugi strani, potem mm, tega spet ne bomo dosegli. Potem cene tudi ne bodo več padale, gospod Karjens. Hvala lepa. Na redkih intelektualnih zanimivih eh, razprav, ki smo jih imeli v tem odboru, zato se zahvaljujemo obema predavateljema. Gospod Žado je dejal, da se bodo cene energije povečale za gospodarsko rasjo in s tem bodo potrošniki postali še revnejši. Ampak eh, gospodarska rast pomeni, da imajo ljudje delo in če imajo delo, imajo plače in zaradi tega lahko tudi več porabijo za svoje eh, račune, za energijo. To se pravi, da bodo plačevali manj od svoje plače za energijo. Očitno, da govorimo drug mimo drugega, brez razumevanja ekonomike. Na eni strani imamo prihranke, na drugi strani pa intenzivnost energije in eh, porabo, potrošnjo energije, ki je cilj, kar zadeva energetsko intenzivnost. Smo zmagovalci v vačevanju za energijo, imamo krasno formulo. Bodite čim bolj revni. Če boste revni, potem boste stalno eh, vrčevali, ne boste gledali televizije, ker to stane. Bolj boste razpravljali in to bo bolj koristno, ker se boste pogovarjali s svojimi družinskimi člani. Oblekli si boste še en polover, zato ker eh, ne boste greli iz stanovanja, zato ker si tega preprosto ne morete priporočiti. Kar zadeva porabo energijo, ko se bo raz povečala, bodo ljudje bolj uporabljali energijo in manj učinkovito, spet bodo požgali luči in zapravljali energijo. Ne glede na to, kako bomo to merili spet se bodo vozili z neučinkovitimi avtomobili, ki porabijo ogromno benzina, spet bojo zagnali tovarne, ki so grozni potrošniki energije in zapravili tone in tone energije. Kar je treba narediti v recesiji, je to, kar delajo pametni poslovneži. To sem tudi jaz počel. Tudi prodajali smo zmrznen let, eh, tudi finski, To je zelo pametna zmisel. Ko sem ustanovil svoje podjetje, sem pripravil priročnik. Rabimo eh, več eh, ljudi, zapustimo več ljudi, če ne, potem jih odpustimo. Ampak eh, to je bilo veliko zapravljanja, ker ljudje niso prišli, večinoma pa zato. Če ročno pridelujete nekaj, potrebujete veliko prostora za skladiščenje, ker ne morete hitro proizvajati. Imate visoke stroške energije, visoke eh, račune za energijo, ker potrebujete veliko zmrzovalnikov. In ko se je podjetje širilo in ne nisem vedel, kako se lahko še širim, kaj bodo dodelali konkurenti, sem investiral v avtomatske pakirne naprave kar mi je seveda nekaj preneslo, zato ker sem zdaj lahko proizvajal več za manj. To merim z evrom na eh, enoto dohodka oziroma proizvoda. Ni mi bilo treba več imeti velikih skladišč, lahko sem čez noč eh, proizvajal z pritiskom na gumb, namesto da bi imel 20 ljudi zaposlenih, ki so 4-5 dni delali isto. seveda jasno, da v recesiji več stane, če smo bolj učinkoviti, vendar pa želimo povečati svojo učinkovitost, tako da potem, ko bomo išli iz recesije, dosegli gospodarsko rast za manj porabe energije, tako bomo imeli varčne sijalke na mesto običajnih na žarilno nitko, naša industrija bo bolj učinkovita. Kot politiki bi se morali osredotočiti na model intenzivnosti, kajti na dolgi rok je edini napot eh, pri eh, vrčevanju, če se ne osredotočimo na intenzivnost, eh, revščina ljudi. Torej, zmanjšanje populacije ali pa večja populacija, ki bo živela na nižji ravni. O tem morate razmisliti. Če želite prihranke, pridite v mojo državo. Ampak tukaj nimamo nobene učinkovitosti. Ljudje bodo še vedno uporabljali neke učinkovite naprave, avtomobile. Ljudje še vedno sekajo drva in eh, tako urijo kot pred sto in več leti, zaradi tega, ker si ne morejo privoščiti električnih eh, grelcev, učinkovitih električnih grelcev. Ne želimo pa si, da bi ljudje zapravljali energijo, ampak želimo biti energetsko učinkoviti. Zato moramo razmišljati o vidiko energetske intenzivnosti pri prihrankih energije. Lahko prihranimo, ker smo revni ali pa s tem, kar imamo. Danska je eh, podvojila BDP, ne da bi povišala porabo energije. Danska je za nas vzgled, kar zadeva učinkovitosti nekdo govori brez mikrofona. Okay. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, dann darf... Drage kolegici in kolegi, ne za zaključek predam besedo še našim objema strokovnjakoma, mogoče gospodu Eichermanu in potem profesorju Weimanu. Gospod Eichermann. Vielleicht lassen Sie mich kurz fragen, wie viel Zeit... Morda vprašanje, koliko časa pa imam za odgovore? Deset minut. Dobro. Veliko. Eh, razprav je bilo prav filozofskih, bi lahko rekli. Eh, ta razprava je bila zelo napeta, ampak bojim se, da ne bom mogel odgovoriti na vsa ta vprašanja, vsaj ne podrobno. Nekaj bistvenih točk eh, bom pa posebej obravnaval. Na začetku še enkrat vprašanje, kateri cilj je napisan v direktivi in da še enkrat Eh, poudarim, ni absolutni cilj, ki je eh, določen za eh, bazično leto, temeljno leto, pač pa gre za razvoj, ki ga sploh lahko dosežemo in to je ekvivalentno z ciljem, ki je podan, ker je povzete iz samega cilja, osnovnega cilja, ki je bil Eh, poudarjen. In vprašanje je, ali bo to lahko pripeljalo do ustrezne rasti. Eh, drugo vprašanje, ki se poraja eh, vedno znova in ki sem, ga, vedno, ki sem tisto vprašanje vedno znova slišal, ali je dobro, da v fazi gospodarske slabosti ali pa recesije um, cilj izpade manj močen kot v času, ko je gospodarstvo v sponu. Mogoče tega nisem dovolj dobro izrazil. E, gospa tukaj je to posebej izpostavila, gospa Hol, e, namreč tudi v fazi gospodarske recesije je pomembno, da se izvaja ukrepe energetske učinkovitosti. In tu se e, strinjam s gospodom Karinom, kajti vprašanje je, ko se bom enkrat izkopal iz recesije, bo gotovo moja poraba energije je v določeni meri narasla, eh, če se prej nisem lotil določenih eh, ukrepov. Ampak to, kar sem dejal, se ni nanašalo na vse ali nič, da torej naj ne bi izvajali ukrepov, pač pa so se te stvari nanašali na danosti. Namreč eh, v času recesije imamo manj investicij, da je težje najti denar, ki ga je potrebno investirati na začetku, ta denar je v takih okoliščinah težko najti na trgu in seveda s temi stvarmi je treba živeti. Moram poskušati seveda tudi v krizi um, postaviti ukrepe, ki uh, so energetsko učinkoviti in uh, Eh, je potrebno tudi tašne predpise sprejemati. Ampak vemo, da eh, temeljne investicije so eh, omejilni faktori in v času recesije ali pa v času krize tega ni mogoče dovolj hitro pridobiti, tega denarja za uvodne investicije. Čeprav eh, bo potem, ko se bomo izkopali iz krize, prišlo zopet do rasti. Eh, in eh, naslednja točka, o kateri sem želel spregovoriti, se nahaja na višji ravni, ampak vedno znova se to poralo v razpravi, namreč odnos med posameznimi instrumenti. Zlasti trgovina z investicijami, o tem je bilo veliko govora pa tudi ukrepi energetske učinkovitosti v povezavi z trgovanjem z emisijami. Eh, Rekl sem že uvodoma, da nisem ekonomist in eh, zato eh, ne bom trdil, da sem kompetenten na tem področju, ampak obstoja cela vrsta pomembnih ekonomistov, gospod Stern, ki je napisal Stern Review, v katerem je napisal, da poleg gospodarskih instrumentov obstojajo tudi še drugi instrumenti in tudi morajo obstojati, ki te gospodarske instrumente podpirajo tega. Eh, tudi novo poročilo eh, Mednarodne eh, energetske agencije kaže zelo jasno, da prav več sodelovanja med ukrepi, različnimi ukrepi, pripelje do dobrih rezultatov. Predvsem eh, gospodarski kriterij eh, je sicer v spredju, ampak moramo narediti multianalizo moramo upoštevati tudi dinamične vidike, ne samo eh, kratkoročnih gospodarskih koristi, ki bi eh, bili koristni za trg in vseh teh kriterijev ni mogoče pokriti z samo enim instrumentom in eh, v, to je tudi zelo dobro pokazano. Eh, gospodu Vajmanu pa dam tudi prav. V raznih komentarjih se je to tudi pokazalo. Če imam različne instrumente, moram tudi zelo skrbno paziti na to, eh, kakšna je interakcija med temi instrumenti, ki je lahko pozitivna, lahko je pa tudi negativna. In, eh, govorili smo o CAP-u, ETS-a, torej sistema trgovanja z emisijami. In če imam posebno politiko na področju obnovljivih virov in drugih, eh, potem je vprašanje, kako je z kepom in moram biti konsistenten eh, v tej razpravi. Eh, moramo se zavedati, kje imamo gospodarske uvire in kje jih nimamo. Moramo dobro razumeti to celotno prepletanje in vse to je velik izziv, pomeni tudi veliko razprave, veliko empiričnih izkušenj, kako so ti instrumenti dejansko delovali v praksi. In zato bi želel podariti. Eh, kako pomembno je, in to je v direktivi posebej podarjeno, eh, kako pomembno je, da imamo primerne ukrepe, eh, ki izprožijo sicer cilji, ampak tudi pomembno je, katero sporočilo imajo cilji. Ne morem se spuščati v posamezne argumente, ali je to absolutni cilj ali umestni cilj in kakorkoli že. To, da zelo jasno prihaja iz, od cilja tudi jasen signal. Gospod Lomber je to tudi zelo dobro izpostavil, kajti psihološki učinek apsolutnih ciljev je bolj močen, kajti eh, kot pa od eh, ciljev intenzivnosti. In, eh, Veliko stvari bi lahko tudi še povedal, o veliko stvarih bi še lahko podal komentarje. E, to, da, da stvar zaključim, bi želel povedati. Pomembno se mi zdi, da če se postavi cilj, je treba misliti tudi na monitoring. E, veliko sem se udeleževal razprav o direktivi in ugotovil, e, bolj kompleksen je cel sistem, bolj Eh, je stvar tudi eh, problematična. Vsi smo eh, se, se ukvarjali z študiji in pogosto pa se ne spoznamo dovolj. Imamo absolutni cilj ali konzumpčen cilj, lahko povežemo z intenzivnostim ciljem, ampak eh, proti temu lahko rečem naslednje. Če imamo tako kompleksne sisteme, potem ne vidimo več, kako to deluje. Ne razumemo jih več. Zato se zauzemam za to, da bi ustvarili preprosti sistem, ki se ne bi trajno spreminjal. Hvala, gospod profesor Weiman. Veliko je bilo pripomb. Uh, začel bi z gospod, gospod Hall z njenim prispevkom. Dve stvari ste povdarili. Dejali ste, da če varčujemo z energijo, to niso stroške, pač pa so inovacije in od tega so koristi, ampak nažalost to ni točno. Če varčujemo z energijo, eh, potem eh, morate eh, tudi nekaj investirati. Recimo, če naredite hladilnik, ki bi naj bil zelo učinkovit, morate investirati v dobro izolacijo in to je dražje, kot pa če naredite hladilnik, ki ni tako učinkovit. Enako je z hišo. Če boste želeli spraviti hišo iz leto 70 na sodobno stanje, boste morali investirati 50 do 60 tisoč evrov v ukrepe za izolacijo. Brez tega pač ne gre in te stroške treba poštevati. Če premislimo o vprašanju, kako bi lahko in kje najboljše prihranili energijo. Eh, ne smemo tega kar preskočiti. In eh, še pripomba, ki ni mogoče ravno. Eh, dobra, dobro bi bilo, da se zamenja energetski svetovalec, kajti če nek trg nikoli se ni držal cilja, To ni res. Emisijsko trgovanje tako eh, deluje, da določimo CAP, ki limitira emisije na sektorju trgovanja z emisijami in to deluje od vsega začetka. V, Evropu, v Evropi kot eh, energetsko podjetje ali kakršnokoli drugo podjetje, ki je v tem sektoru, eh, lahko emitiraš CO2, če imaš pravico do tega in količina teh pravic je omejena. In od vsega začetka je bilo to jasno, ko se je uvedlo. In instrument, drugače pa ne rabim roko in ta trg dobro deluje. Signale imamo, ampak niso to takšni, ki jih potrebujemo. Trgovina pač in uh, trgovanje reagira na politiko, ki o tem odloča. Um, ministerski predsednik bi moral o tem premisliti, ko naslednjič eh, vpraša svojega eksperta. In eh, drugič, uh, načeljen odgovor uh, gospodu Tomisu. Uh, Eh, popolnoma napačno ste me razumeli. Nisem dejal, eh, da bi se eh, morali držati politike, kot jo imamo sedaj in da prilagodimo KEP. Pač pa sem dejal, da moramo KEP prilagoditi in na to pustiti vse drugo ob strani. In bom tudi utemeljil, zakaj je to smiselno. Uh, Eh, trgovanje z emisijami deluje po določenem načelu. Obstoja razlog, zakaj se eh, gospodarstvu ali pa gospodarstvenikom zdi ta sistem odličen. Eh, Temeljina tem, Eh, določi KEP, tvoj najvišji politični cilj na to, eh, pa napravi ta cilj zavezojoč, tako da daješ pravice in rečeš, vsakdo, ki ima ta, te pravice, eh, je upravičen do tega. In drugi korak, kako se doseže, da se držiš te zgornje meje. In ta odločitev, kje, kdaj, s katerimi instrumenti, s katero tehniko in kako se preprečuje, eh, ta sistem v trgovanju z emisijami eh, pomeni zelo veliko. In eh, podjetjem, agentom in udeležencem se to prepusti iz dobrega razloga oni namreč imajo informacije, ki jih potrebuješ, da bi ugotovil, kje pravzaprav eh, se lahko najbolj eh, stroškovno učinkovito pre, prečuje in dobijo tudi vzgib in eh, da to izkoristijo. Torej v interesu podjetja je ugotoviti, kje lahko najbolj ugodno prihranim CO2. Če mi to uspe, lahko za prodajo pravic tudi zaslužim. Torej ta instrument je kot ekonomisti pravijo kompatibilen. Torej, to, kar želimo, postane interes akterjev. Zato je tudi tako dober ta instrument. In um, takšen, takšen instrumenti kontroli ga nimajo. In zato so pravzaprav podrejeni. Če pa se res obrnemo in rečemo, predpišemo to in to in to tehnologijo in eh, ko smo jo uvedli zelo drago, potem znižamo cap, potem eh, tudi lahko to opustite, da znižate cap, kajti eh, torej, trgovanje z emisijami je s tem pravzaprav ukinjen. Eh, ukinjeno. To je pogosto uporabljen argument, znižemo cap in potem lahko vse drugo opravimo, to pa je argument, eh, ki eh, funkcioniranje te trgovine za emisijami ne razume pravilno. Dovolite mi še eh, zadnjo pripombo. Samo ena točka še. Bolje bi bilo, eh, da bi eh, komisija takoj 30 odstotkov določila. Torej cilj bi moral biti takoj na 30 odstotkov postavljen in ne na 20 odstotkov. Eh, mislim, da govorite o kepu. Eh, KEP eh, eh, v, mm, torej zgornja meja pri trgovanju z investicijami. Eh, torej, to je treba izpogajati v Bruslju. Eh, tega jaz kot ekonomiste moram določati. Naše, naše mnenje je, če želimo preprečiti CO2, po mojem bi morali in to najhitreje eh, mogoče in čim bolj široko, potem je smotrno, da to narediš trskovno učinkovito. Zato imamo instrument za desetimi, dvajsetimi, tridesetimi, štirideset odstotki se lahko to določi. Ampak kateri odstotki so izbrani, je seveda eh, politično vprašanje. V demokratičnem procesu je treba priti do tega, teh odstotkov. Pet minut še imam. E, torej, bilo je rečeno, da vodimo tudi filozofske razprave. E, to so bi pa bile, po mojem mnenju, bolj e, ekonomske razprave. In še eno načelno pripombo imam. V razpravah in prispevkih sem opazil, da očitno uh, je široko razširjeno mnenje, da vačevanje z energijo samo po sebi je zelo dober cilj in tega pravzaprav ne razumem. Uh, Dva argumenta eh, tukaj igrata vlogo. Vi ste dejali, da poraba sama po sebi ni slaba, sedaj porabim velike energije, ampak sedaj si lahko zadevo pogledamo in se lahko o tem pogovorimo in to je dobro. Potrebujemo energijo, ker eh, imamo smotrno porabo za to energijo. Eh, to, da drug argument še. Predstavljamo si, da Imamo v Evropi eh, vir energije, ki je neizčrpen, sploh nima, stro, ne povzroča stroškov okolju, je čist vir. To je utopija, totalna eh, utopija, ampak to je pač, eh, vzemimo kot primer, to je, ni problemo z končnim odlaganjem odpadkov in tako dalje. In to se lahko proizvaja za skromne stroške ali bi potem sploh govorili o direktivah eh, za varčevanje z energijo. Eh, seveda ne, eh, kajti z energijo je povezano to, da emitiramo CO2, da obremenujemo okolje in da nimamo um, virov, ki bi bili obnovljivi v zadostni meri. To so pravzaprav problemi in če uh, oblikujemo cilje, moramo pravzaprav se osredotočiti na to problematiko. To, da preprosto reči, moramo varčevati z energijo, ker je to super, eh, je pravzaprav neracionalno, če mene vprašate. In eh, zlasti, če se ne osredotočimo na cilje in ne usmerjamo na cilje. Če pa to storimo, potem potem eh, mnogi vaših problemov in kompleksnosti, ki so bile omenjene tudi gospod eh, Eicherman, eh, te kompleksnosti tako rekoč ne nastopajo več, kajti kompleksnosti nastajajo, ker veliko ciljev določite, možemo prihraniti 20 odstotkov energije, več očinkovitosti, prihranek CO2 in tako da, nimate pa načrta, kako je vse povezano med sabo, tega ne veste. Iz te razprave je to postalo zelo jasno. Mislim, eh, da eh, bi eh, se morali na pravilni način lotiti pravilnih problemov. In to je problem podnebja in problem resursov. Ne pa, ni pa problem, da energijo kot tako sploh rabimo. Po mojem mnenju je tako. In morda še pripomba, v zvezi z mojim predgovornikom. Zagotovo sem na vaši strani, da je treba razpravljati o tem, kako posamezni instrumenti eh, med sabo delujejo. Moti pa me, da argumenti, ki se jih predstavi, da bi utemeljili, zakaj je trgovanje z emisijami dovolj primeren instrument, ne Eh, vstopa v razpravo. Torej, ne razpravlja se o tem vprašanju, eh, namreč tudi stroškovne, vprašanje stroškovne učinkovitosti eh, ne obravnavamo dovolj. Še eno minuto prej sem zaključil. Torej, prisrčna hvala gospoda Ajhrmanu in gospodu Vatmanu za Vajman. Vajman. Torej, Eh, gospod eh, profesor Vajman in gospodu Eichmannu, Eichhamnerju se zahvaljujem eh, za vse pripombe in napotke. Dobro investiran čas je bil to in zahvaljujem se, da sta oba prišla.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 Gospe in gospodje, nadaljevali bomo uh, z dnevnim redom. Še eno točko dnevnega reda imamo in sicer. To je točka 5, mehanizem za izmenjavo informacij o medvladnih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na področju energije. Eh, cenjeni kolega Karins eh, bo kot poročevalec prvi imel besedo ne moremo začeti, če ne dovolite gospodu Karensu, da spregovori. Gospod Karens, eh, izvolite. Hvala. Eh, poskušal bom govoriti zelo na kratko. Mislim, da smo vsi že malce utrujeni. The... Govorimo o predlogu komisije na osnovi sklepov skveta iz februarja letošnjega leta, ko gre za sporazume med eh, državami članice Evropske unije eh, in torej medvladni sporazumi državami članice, med tretjimi državami eh, na področju energije, torej gre za to, da bi dosegli najboljšo prakso Eh, in da bi Evropski uniji eh, dali neke vrste možnost eh, skupnega pristopa in skupni glas, ko imamo odnose z tretjimi državami, odkud dobimo energijo. 60 odstotkov plina, 80 odstotkov nafte eh, moramo uvažati in ta uvoz, te odstotki eh, celo rastejo, ne pa da bi padali. Eh, pri nafti in plinu je Rusija eh, gotovo najpomembnejši dobavitelj pri plinu, apsolutno in praktično um, tako velika kot države OPEK-a. Norveška je tudi velik dobavitelj. Um, približno 60 mednarodnih sporazumov eh, se nanaša na dobavo plina iz tretjih držav in okoli 30 je meddržavnih eh, sporazumov o dobavi nafte. Ni pa izmenjave informacij. Uh, Eh, med državami članicami o najboljši praksi v Evropski uniji. Eh, pravzaprav se ne govori v en glas. Z drugače rečeno, Rusija ve vsebino eh, vseh sporazumov z našimi državami članicami z sabo, torej z Rusijo, mi pa ne vemo pravzaprav, kako je uh, eh, po samih državah. Torej, to je enosmerna cesta. Mi med sabo nismo povezani in se ne informiramo. Ne vemo, kakšne klauzule so napisane, kako ti sporazumi izgledajo. In eh, skrb strani Evrope je, ali um, se pravilno držimo vseh eh, prepisov in ali bo to uh, dobava, ki bo ustrezno zagotovljena, ali se mogoče ti sporazumi celo lotevajo določenih določenih oblik, ki so neke vrste kršitve. Torej gre za probleme, ki se nanašajo tudi na energetsko infrastrukturo. Nekateri in investirajo v energetsko infrastrukturo in eh, pravijo, eh, kako bo zdaj s tem. Rusija želi eh, tukaj nadaljevati in želi da tretje, tretja stran ne bi imela dostopa. Če se nek sporazum um, po, podpiše med Rusijo in posamezno državo, potem uh, je tukaj lahko um, problematično, če pride do postopkov o kršitvah in problematiki in uh, seveda e, Evropska unija je zainteresirana, da bi bile vse stvari jasne in tudi uh, pravilno izvedene, da ne bi prišlo do uh, problemov. Kot parlamentarci bi morali podpreti, da bi pride do jasnih um, pravil. Uh, Obstojajo pa določene oblike zaskrbljenosti glede um, pravic posameznih držav ali se bo Evropa še bolj mešala v notranje zadeve, tudi industrija je zaskrbljena, ko gre za zaupnost in tako dalje. Um, Ko sem se pogovarjal z člani komisije in sem prebral predlog, vidim, da eh, zaupnost ni tukaj problematična, kajti ta predlog eh, se ukvarja z medvladnimi sporazumi, ne pa z sporazumi med eh, podjetji. Samo v primeru, ko gre za medvladni sporazum, se sklicujemo in se sklicujemo na eh, trgovski sporazum, bi lahko to bilo problematično. V predlagani zakonodaji pa bodo države članice lahko zahtevale eh, zaupnost in za sporazum to pomeni, komisija bi vedela, eh, kako izgleda ta sporazum in da je tukaj pravo Evropske unije upoštevano ali ne. Zaupne informacije o e, samih količinah, o datumu dobave in tako dalje se pa ne bo posredovale naprej. Torej, v zvezi s to zakonodajo ne bi e, zaupnost morala biti ali pa ne bi smela biti problematična in mi kot e, parlament, če ne bomo dali nekih predlogih, predlogov sprememb, ne bi smelo priti do kakršnih koli problemov v zvezi z zaupnostjo, eh, ko gre za posamezna podjetja. Eh, in eh, ko gre za institucije, za lahko rečemo, da kot parlamentarci in kot ti, ki se borimo eh, za skupni trg tudi na področju energije, je najbolje, da podpremo takšno zakonodajo, da bi se premaknili naprej. Po mojem je to prva, eh, prvi zakonski predlog, ki nas pravi korak naprej v smeri skupne um, evropske energetske politike uh, in na skupnem trgu, bi lahko rekli. Uh, to je korak v pravo smer. In uh, če pretehtamo stroške in koristi eh, tudi v zvezi s prejšnjo razpravo. Nimamo varčevanja brez predhodnih določenih stroškov, moramo tudi tu reči. Če tehtamo koristi in stroške, potem so koristi velike, eh, ko imamo informacije med posameznimi državami in eh, posamezne države bodo imele eh, več znanja in boljšo pozicijo, ko bodo se pogajale z recimo tretjimi državami z Rusijo. Rusija je tukaj zelo močna pri teh vprašanjih in stroški držav članic ne bodo takšni, da bi mogoče ne bile več države popolnoma neodvisne pri teh e, pogajanjih, ampak e, če bomo imeli to zakonodajo, e, bo to koristilo državam. Če pogledamo zaupnost pri, v sami trgovini, se to tukaj ne bo prišlo do problemov v zvezi s to zakonodajo. Na kratko nekaj členov je takšnih, eh, da bi lahko nekaj eh, še izboljšali, imam tudi nekaj predlogov, ampak eh, Eh, ta predlog komisije na osnovi sklepa sveta bi morali podpreti, s tem bomo prišli eh, dalje na, v smeri skupnega trga in imeli bomo kot Evropska unija nekaj podobnega, kot je skupni glas, ko se ukvarjamo in imamo stike z tretjimi državami, ki dajo eh, to energijo oziroma nam prodajajo. In mi, nas je 27 in tako, da bomo potem imeli močnejšo pozicijo, ko imamo odnose z našimi strateškimi partnerji. E, kolega Grante. Ja, Dank, e, Hvala. Gospod Glante pravi, da ponovno govori v imenu kolega, ki ni prisoten. Kolega Lange, e, kot poročevalec eh, v senci eh, ima naslednji, naslednje mnenje. Ta predlog je dober zaradi notranjega trga in transevropskih eh, mrež. So tudi energetske pogodbe po stvar, ki je skupnega interesa. Recimo različne pogodbe z Norveško, recimo tudi um, novi viri energije, iz, tudi pozicija um, mora biti skupna in se jo skupno e, zastopa na vzven. Gospod Lange pravi, v členu 5 bi morali e, uvesti obvezno e, obvezen za komisije, torej ne pa samo občasno in možno, potem potrebujemo tudi bolj jasna pravila in nova točka je predlog, da bi se naslodili na smernico v zvezi z eh, tem, kar posamezne države želijo. To pravi gospod Lange in če eh, imam že mikrofon, bi to izkoristil, poročevalec je pravkar omenil, da velja samo za meddržavne podgodbe, da eh, informiramo o tem. Bi me pa zato tudi interesiralo, koliko je zasebno pravnih pogodb in koliko je meddržavnih pogodb. Eh, država v moji, drž torej v moji državi, pravzaprav država ne sklepa takih pogodb, pač pa podjetja sklepajo te pogodbe. In zato bi morali o tem vprašanju še kdaj spregovoriti. Naslednji je gospod Žado, poročevalec v Senci. Eh, hvala. Eh, lahko se eh, strinjam s tem, kar je bilo pravkar rečeno, eh, kar je povedal gospod poročevalec, da ne smemo zamešati ciljev in sredstev. Predlog komisije je popolnoma jasno predlog, ki vodi v pravo smer. Potrebna je dobra koordinacija med posameznimi državami članicami na tem področju in to Eh, bi tudi eh, prispevalo k temu, da bi imeli bolj skladno politiko na, na notranjem trgu glede energije. Eh, podpiramo poročevalca. Sam se je izrazil v korist tega predloga komisije. Samo ta ali druga točka v petem členu. Mislim, da bi morali okrepiti zadeva. Eh, mislim, da eh, bi morala komisija eh, samodejno preverjati, ne pa samo na prostovoljni ravni. To mora biti avtomatizem in obveznost. Tretji člen ima veze z trenutnimi sporazumi. Menimo, da komisija bi Eh, morala imeti pravico vprašati države članice, da eh, se ponovno pogajajo po potrebi, ko se enkrat dokaže, da je v nasprotju ali pa ni skladna z evropsko zakonodajo in cilji na področju energetike v Evropi. In gospod Karenš je tudi eh, omenil, da potrebujemo preprečevanje zmede. Trenutno namreč je dokaj um, velika negotovost prisotna in tudi pritiski so v razpravah, uh, ko gre za medvladne uh, sporazume in uh, ko gre za uh, sporazume med podjetji, torej na, na bazi podjetij. In um, tukaj bi morali poskrbeti za to, da ne bi prišlo do napačne razprave. In še nekaj v zvezi eh, eh, dostopa do energije, moramo preprečiti eh, določeno zmedo na tem področju, moramo in tu moramo poskrbeti za to, da imamo energetsko zanesljivost in transparentnost in zlasti za to, da ne bi izgradili infrastrukturo, ki ne bi bila dovolj izkoriščena. In zadnja točka, eh, nujno moramo eh, videti to razpravo v ustreznem okviru. Namreč eh, govorimo o 2050 ciljih, o, e, o ciljih energetske učinkovitosti govorimo in ko se pogovarjamo o teh eh, medvladnih sporazumih in infrastrukturah, eh, o katerih je tudi seveda pri tem govora, je treba to eh, videti v okviru tudi vprašanja zmanjšanja potrebe oziroma porabe energije, boljša energi učinkovitost, varnost v dobavah, to so in pa tudi uh, ustrezna poraba, to je to, kar eh, je za, za nas pomembno in eh, to ponovno, po, tukaj ponovno podpiram to, kar je že predgovornik in glavni poročevalec povedal, da je uh, to uh, področje, ki ga podpiramo. In, da uh, Najprej bi želel izraziti zahvalo eh, kolegu Karnišu za dokument, eh, ki ga je predložil. Dokument je zelo pomemben in dober, ker daje garancije za razvoj našega trga na področju energije in zmanjšuje pritisk na države članice, ko gre za pogajanja in pa eh, ko gre za plin, eh, nafto in eh, tako dalje za dobave iz tretjih držav. Skupni trg je pri tem v eh, središču pozornosti za Lizbonsko pogodbo. Je prišlo do tega, da se je reklo, samo skupni trg lahko zagotovi nadaljni razvoj Evropske unije kot take. O tem je govoril že gospod Oettinger tudi vemo, da eh, prihaja do ogromnih investicij. Eh, na tem področju potrebujemo ustrezno omrežje in eh, potrebujemo ustrezne povezave in ni zelo preprosto vse udejaniti, kar je predvideno. Čutimo tudi politični pritisk Eh, nekateri eh, politiki eh, nekako želijo preprečiti uresničevanje praktičnih korakov, ki so predvideni. Moramo tudi razumeti, da ta pritisk preprečuje investicije strani določenih investitorjev, ki se ne čutijo dovolj varne in niso dovolj sigurni o tem, ali bo ta skupni trg dejansko udejanjen. In zaradi To eh, se je pokazalo tudi, eh, ko so pred kratkim eh, imeli otvoritev dobave plina in severni tok in je bilo slišati, da so nekateri v zvezi s tem bili nezadovoljni. Eh, veliko je bilo zaskrbljenosti tudi eh, prav v zvezi z uresničevanje skupne energetske politike v prihodnje. Eh, mislim, da je transparentnost v tem dokumentu zelo jasno eh, opisana, moramo se osredotočiti na eh, naš energetski trg in tudi na eh, sigurno dobavo Cene so tukaj tudi zelo važne. Če govorimo o izmenjavi informacij in če države članice lahko uporabijo Evropsko komisijo kot neke vrste uh, umestnik, um, umestnik med, uh, pri pogajanju za tretjimi državami, je skrajni čas, da se tudi misli o določenem mehanizmu določanja cen. Uh, Vsi vemo, da so energetski viri v različnih državah članicah različni eh, in eh, to je lahko tudi 30 eh, odstotkov v raznih državah in ta dokument nam lahko pomaga razreševati to problematiko v prihodnje. Nasplošno lahko rečem, da je dokument dober, pomemben in bo prispeval k jasnosti v prihodnje. Gracias, presidente. Vidal Quadras. Ta osnutek je uh, prišel hkratno sa sporočilom komisije v zvezi z eh, varnostjo pri mednarodnem sodelovanju. Tukaj vidim en, osnovni problem, ki zadeva Evropsko unijo. Po eni strani želimo vsi biti vključeni, želimo vsi sedeti v istem čovnu, to da hkrati želi vsak početi nekaj svojega. To je očitno pri finančni krizi. Želimo naprimer imeti skupno monetarno politiko, vsako denarno politiko, potem pa vsak eh, vodi svojo eh, fiskalno politiko in rezultat je katastrofa ali želimo integrirani e, energetski trg. To želimo, dobro, to bi bilo dobro za vse. Ampak potem eh, hkrati rečemo, da je vsak odgovoren za svojo eh, lastno energetsko mešanico, vsak je odgovoren za eh, svoje sporazume o dobavi. In tudi to bo vodilo k problemom. Kajti, če sprejmemo enostransko odločitev o energetski mešanici, potem to vpliva na gospodarstvo in na okolje in to potem zadeva vse. Če za določenim dobaviteljem sprejmemo dvostranski sporazum in če ta vsebuje klauzule, ki imajo negativne vplive na druge države članice, potem je to seveda v nasprotju z zamislijo solidarnosti v Evropski uniji in pa uh, v nasprotju z zamislijo, da bi morala Evropa govoriti z enim glasom. Zato mislim, da je ta osnutek korak v pravi smeri, kot je dejal kolega Karins. Soverenost držav članic se ne bo omejila, to da, uveden bo mehanizem, torej eh, komisija bo imela nalogo opazovanja, če bo komisijo kak konkreten primer eh, zanimal. Torej, Komisija bo imela vlogo opazovalca tekom pogajanj in komisija se potem lahko izrazi o skladnosti sporazuma s pravom skupnosti. Tako to ne odvrača držav članic, da sprejemajo dvostranske sporazume vendarle pa se uvede določena varnost, določena gotovost in na ta način preprečimo, da bi imel ta sporazum negativne posledice za druge države članice ali pa da bi bil v nasprotju s pravom uh, Evropske unije. Strinjam se z gospodom Karincom. In eh, izjemoma se strinjam tudi s kolegom Žadojem, da gre to v pravi smeri. Kajti po mojem mnenju, eh, je tukaj vključeno dovolj varovalk, da nam ni treba biti eh, zaskrbeni. Gospa Nikolaska Bobinska, hvala lepa. Podpiram ta dokument in mislim, da je to zelo pomemben dokument in pomembno je, da smo vsi enakega prepričanja. Bojim se, da države članice bodo to razvodenile. Uh, na srečanju sveta. Kajti nihče eh, ne daje rad informacij, nihče ne želi biti pod nadzorom. Zato moramo podpreti komisijo, da bi se izognili tej slabitvi dokumenta. In drugič, ker nihče ne želi z drugimi deliti podatkov. Kajti, če ohranite informacije zate, ohranite zase tudi določeno moč se bo morda število medvladnih sporazumov znižalo zelo hitro. Kaj ti? To se bo imenovalo komercialni sporazum, naprimer na ta o severnem toku. Torej, šlo bo za to, da se temu izognemo in razmišljam o tem, kako bi se lahko temu izognili. če se temu sploh lahko izognemo. Mislim, da bi morali v poročilo iz, vključiti tudi nekaj, kar bi pokrivalo tudi izogibanje takšni praksi. Kaj ti gre tukaj za opredelitev med vladnega sporazuma? Kakšen dokument bomo razumeli kot medvladni eh, sporazum? Hvala. Če dovolite, kolegice in kolegi, z nami je gost iz eh, gospodarskega in socialnega odbora. Gospod Fil, morda bi njemu dali čisto na kratko besedo. Če želite, lahko spregovorite za nekaj minut. Indeed, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Evropski socialni in gospodarski odbor pripravlja mnenje o tem in eh, mislim, da bomo to sprejeli sredi januarja na plenarnem zasedanju. Naša študijska skupina je že imela srečanje in poročevalec bo pripravil mnenje, preden bo šlo to v sekcijo in preden bo šlo to na plenarno zasedanje. Imeli smo eno srečanje eh, usmerevalne skupine, na drugo pa še čakamo. Predstavil bom osebno stališče, ki pa temelji na preteklih mnenjih in na preteklih razpravah. Rad pa bi poudarjal, da to še ni bilo odobreno. Nedvomno pozdravljamo to odločitev, ta dokument. To je skladno za četrtim členom oziroma 194 eh, eh, pogodbo o delovanju Evropske unije. To je tudi skladno za Evropsko energetsko strategijo 2020. Mislimo tudi, da je skrajni čas, da, je, da smo dobili ta dokument. Dobro je, da eh, bo, bomo, bo treba obveščati tudi o vseh obstoječih sporazumih. In verjamemo, da je treba zagotoviti tudi zaupnost. Prisluhnil sem poročevalcu in pa drugim, namreč, da zaupnost ne bi smela biti vprašanje, ampak mi mislimo, da to je vprašanje, kajti nedvomno menimo, da Evropska unija potrebuje oziroma mora govoriti za enim glasom. Podpiramo peti člen kjer bi, v skladu s katerim bi morala Evropska komisija dati uradno izjavo o skladnosti. Vendar nimam všeč, da um, um, uh, mok štirih mesecev pomeni soglasje. Mi bi si želeli, da bi bilo soglasje podano v vsakem primeru. Skrbi nas tudi izključitev komercialnih operacij zlasti, kadar bi šlo tudi za evropsko regulacijo. In seveda bo tukaj ključnega pomena tudi zaupnost, ampak a, a, potrošniki nam ne bodo hvaležni za razlikovanje. Potem uh, je tukaj ocena vpliva, tega še ni, kajti številni ste dejali, da je to za države članice zelo občutljivo vprašanje in da bi to morda lahko države članice razumeli kot prenos pa oblastil skozi zadnja vrata na Evropsko unijo. Mislim, da bi moralo imeti uh, umestno ovrednotenje po dveh letih in ne po štirih letih. Upam pa, da bomo v naslednjem letu lahko potrdili tudi vaše končno mnenje. Sedaj pa gospod Zilar iz komisije, če želite, lahko podate svoje kratko stališče. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil za podporo, za široko podporo za predlog eh, komisije. Hvala lepa tudi za predloge, ki ste jih podali, za to, da bi okrepili ali pojasnili besedilo. Rad bi spregovoril še o eni točki. Cilj je ta, da bi dosegli večjo preglednost med državami članicami. Želimo vzpostaviti verodostojen sistem, znotraj katerega so države članice zavezane, da dajo na razpolago informacije ne pa, da se sporazumi avtomatično objavijo. Potrebujemo postopek, s katerim bi nekoliko izboljšali preglednost med državami članicami. Poleg tega gre tudi za združljivost teh sporazumov z našim lastnim eh, pravom na področju energije. To pravo je vedno bolj obsežno in vpliva tudi na sporazume, ki jih države članice lahko sklepajo s tretjimi državami. Gre torej za vprašanje skladnosti s pravom skupnosti. Ne gre pa za to, da bi govorili o cenah, količinah plina, naprimer. Tukaj ne gre za to, da bi vplivali na pogajanja evropskih podjetij, torej ne gre za cene, ne gre za količine. Gre zgolj za predpise in pa za skladnost, za uh, eh, pravili, ki se nanašajo na evropski notranji trg. To je zelo pomembno vprašanje. In mislim, da sem s tem odkljuko tudi že vprašanje um, zaupnosti. Kaj ti? Uh, eh, ko je govora o količinah, to zahteva določeno zaupnost. Hvala lepa. Gospod Karin, si želite besedo še za vaš sklep? Če ne želite, ni treba, ampak smete. Hvala lepa. Videti je, da podobno razmišljamo o tem odboru. Dovolite samo komentar, gospa Kolarska Bobinska. je dejala, da bi se morda ti sporazumi lahko eh, premaknili iz eh, medoladnih sporazumov v smeri komercialnih sporazumov. Tudi ta zakonodija sa strani komisije ima za cilj, da bi uvedli filter, filter, da bi ugotovili, ali so sporazumi skladni sa pravom Evropske unije ali ne. Če so to projekt. Če gre tukaj za to, da bi se države članice želeli izogniti nadzoru tako, da bi spodbujale komercialne sporazume. To ni v nikogaršnem interesu, kajti to zviša tveganje uh, za postopke kršitev in pa to uh, pomeni, da bi uh, vključena podjetja lahko imela še više stroške. Torej, na koncu je to vprašanje, ali so ti sporazumi skladni z pravom Evropske unije ali ne. In če si pogledate ta vidik, potem tveganje ni tako veliko. In kar se tiče tega, kar je povedal predstavnik komisije, ko si preberete to zakonodajo, ta predlog Evropske komisije, se ta ukvarja z pravnim vidikom medvladnih sporazumov. Na Polskem, naprimer, imamo dober primer. Polska vlada je tudi vesela, da je komisija prisotna, ko gre za pogajanje o sporazumu, naprimer o določenem plinovodu in komisija je pomagala polske vlade. Torej, nekatere vlade bodo srečne, če bo prisotna komisija. Želele bodo eh, eh, pomoči komisije. In te vlade bolj skrbi, ali bi komisija prišla ali ne. Uveljaviti moramo pravni vedek. Torej zagotoviti moramo, da komisija ovrednoti medvladne sporazume, tako da se lahko izvaja tudi pravo Evropske unije. Torej za tiste, ki želijo komisijo, bo komisija tam. In za tiste, ki ne želijo komisije, mora parlament skupaj sa komisijo usiliti ta filter za uh, medvladne sporazume, tako da bomo dosegli skladno sa pravom Evropske unije. To je korak v pravi smeri. Kajti želimo govoriti soglasno oziroma z enim glasom na notranjem trgu. Hvala lepa. So, bedanke, Hvala lepa. S tem smo zaključili tudi 100 točko dnevnega reda. Tudi sam sem zaključil. 19. in 20. decembra se bomo znova zbrali, če se strinjate. Prisrčno vabljeni. Hvala lepa.